colleagues, uh, I was suggested that we should start the meeting. Kolegice in kolegi, predlagali so mi naj začnem sestankom. Upam, da bo predsednik kmalo z nami. Najprej. Dobro jutro vsem. Sprejeli bomo dnevni red. Točki 9 in 10, to so sporazume med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o vizumih in o ponovnem sprejemu sta bili preloženi. To je prosila poročevalka. Če nihče temu ne nasprotuje, potem bomo dnevni red s spremembami sprejeli. Sedaj pa sporočila predsedujoče. Sprejeti moramo zapisnik prejšnje seje, ki je bila 9. in 10. oktobra, v redu. Sedaj pa stanje potekajočih medinstitucionalnih pogajanj v zakonodajnih postopkih. Najprej gospod Moraes. Šesti trialog o sezonskih delavcih je potekal včeraj popovdan. Zato prosim gospoda Moraesa, ki je poročevalec, da nam pove več o tem. Hvala. Šesti trialog smo imeli ta teden. Sporazuma ni bilo, ampak mislim, da je bil to zelo pozitiven zadnji trialog v okviru irskega predsedovanja. Zahvaljujem se irskemu predsedovanju in predsedstvu za napredek na določenih pomembnih točkah. Ko smo sklenili svežen o azilu, se mi je zdelo, da je ta dosje, torej sezonski delavci, edini dosje, ki je še občutljiv in ki zadeva nekvalificirane delavce. Tudi kar zadeva nastanitev, sankcije v zvezi z um, delodajalci in tudi vprašanje nastanitve, o tem smo govorili. Vprašanje kvot so zelo občutljiva vprašanja in uh, mislim, da smo dosegli veliko napredka, sporazuma pa še ne. Upam, da bomo lahko zadeve zaključili še pred poletjem. 8. julija naj bi se še enkrat dobili in upam, da bomo še pred poletjem z nekaj dobre volje dobili sporazum. Vsi so že precej utrujeni, to bo zahtevalo kar precej dela od nas, ampak upam, da nam bo 8. julija uspelo. Zahvaljujem pa se predsedstvu in vsem sodelavcem za to, da smo prišli tako daleč. Dosegli smo že skoraj končni sporozum. Zelo sem zadovoljen s potekom dela, čeprav končnega sporozuma še nismo dobili. Hvala. Hvala, gospod Moraes. Kar zadeva uredbo o predhodnih sestavinah za droge, to je poročilo HED, lahko povem, da je bil med parlamentom in svetom dosežen neformalni sporozum. Koreper je besedilo potrdil včeraj, tako pravijo, in ko bomo prejeli pismo sveta, bi lahko imeli glasovanje o tem 8. ali 9. julija. Poročevalka danes ni z nami, ampak čestita mi za rezultat, ki ga je dosegla, seveda pa tudi vsem poročevalcem v senci. Sedaj pa šesta točka, uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih, poročevalci gospod Kirkhope. O tem smo že večkrat govorili v odboru, govorili smo o sorazmernosti, o omejevanju namena, o obdobju shranjevanja, o zaščiti podatkov in tako naprej. Aprila smo o tem glasovali v odboru Libe, večina je predlog zavrnila, potem pa je poročilo bilo podano plenarnemu zasedanju v V okviru 175. člena je plenarno zasedanje sprejelo sklep, da se dosije vrne v odbor za ponovno obravnavo. Sedaj pa poročevalec. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Hvala za to priložnost, da spregovorim o PNR v Evropski uniji še enkrat. Evropski parlament je imel priložnost, da dosije zavrne, ampak odločili smo se, da zadevo vrnemo v odbor in da naj, poskušamo najti kompromis. To je moj namen in uh, upam, da bomo dobro sodelovali, konstruktivno sodelovali v zvezi s tem. Predsedujoča, pravkar ste omenili ključna področja, ampak upam, da nam bo sporozum uspelo najti. Upam, da se vsi zavedate, kako pomemben je ta dosje tako z vidika zaščite podatkov, kot tudi z vidika temeljnih pravic potnikov in državljanov Evropske unije. Pomemben pa je seveda boj tudi proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Parlament je vzpostavil odbor za boj proti organiziranemu kriminalu in veliko ljudi bo govorilo danes o direktivi za zaščito podatkov, o programu prizm in o tem, da moramo tak sistem imeti. Te pomisleke razumem, ampak prav zato je po mojem mnenju tako pomembno, da vzpostavimo jasen evropski pravni okvir in tudi pravila za letalske družbe v zvezi s PNR. Trenutno je to popolnoma neregulirano na evropski ravni. Videli smo, da se redno pojavljajo popolnoma na ključni sistemi. Ta direktiva zadeva uporabo PNR in to na način, ki ni vključen v direktivo o zaščiti podatkov. In opozarjam vas, da bo morda poteklo še veliko vode, preden bo ta direktiva sprejeta. Upam, da nam bo komisija še enkrat razložila, zakaj so ti podatki tako dragoceni in zakaj je ključnega pomena, da ta sektor ali to področje reguliramo, kajti te podatke uporablja zelo veliko držav članic. Mislim, da bi morali doseči napredek v zvezi s tem. Plenarno zasedanje nam je dalo mandat, da ta dosje še enkrat na odgovoren način preučimo. Z poročevalci v senci se že veselim te priložnosti in upam, da bomo k malu lahko na pozitiv način obravnavali pot naprej. Tako sam gledam na to. Mislim, da je vse skupaj v interesu vseh državljanov Evropske unije, še posebej pa tistih, ki veliko potujejo. Hvala lepa, gospod Kirkhop. Želi kdo besedo? Gospod Romero. Gospod Romero Lopes, izvolite. Poročevalca o senci z JLS e ni tu, želela bi si slišati sicer kakšno je stališče skupine JLS, e sama sem poročevalka o senci skupine SD. Predlog gospoda Kirkhopa je lahko zanimivo. Namreč zdi se mi, da bi morali delati veliko več na tem predlogu. Ta predlog je zelo kompleksen. Poleg tega je situacija, v kateri razpravljamo o tem predlogu, precej neprijetna, ker govorimo tudi o direktivi o varstvu podatkov, sočasno obravnavamo ta predlog. Zato se mi zdi, da bi to lahko bila priložnost, zato da se še naprej pogovarjamo o tej tematiki, pri kateri stvari še zdaleč niso jasne. Zagotovo obstajajo razlogi, zakaj smo v odboru zavrnili ta predlog, takrat, ko smo ga. V dokument smo želeli vključiti tudi vse tisto, kar se nanaša na varstvo podatkov v Evropi in drugod po svetu. Trenutno sicer vlada atmosfera zaupanja, ampak to se zelo hitro lahko tudi poruši. Trenutno je to zaupanje porušeno, zato bi morali storiti več na področju varnosti in predvsem na področju boja proti kriminalu. Zanimivo bi bilo, če bi organizirali še en sestanek pročevalcev v Senci na katerem bi se dodatno pogovorili o tej tematiki. Upam, da nam bo uspelo doseči sporazum. Veste, kakšno je stališče naše skupine, gospod Kirkhope je s našim stališčem seznanjen. Uložili smo tudi nekaj predlogov sprememb, namreč še vedno obstaja več nejasnih točk v tem dokumentu in mislim, da bi bilo dobro, če bi še naprej delali na tej tematiki. Hvala. Frau Wenst, bitte gospa Ernst. <laughs> Merci. Ja, um... Hvala. Hvala za to, da ste spet to razpravo dali na dnevni red. To je nam všeč. Še posebej pa želimo spregovoriti o tem, kako bi nadaljevali z delom. Upoštevati moramo nove škandale, ki so se pojavili. Vlade so same v veliki meri to sprožile. Zato mislim, da moramo odkrito govoriti o tem, kako bomo lahko zaščitili podatke za državljane Evrope. Zaščito podatkov moramo zajamčiti, seveda pa moramo upoštevati tudi varnostne pomisleke oboje sta pomembna elementa, zato moramo imeti to razpravo. Več korakov nas še čaka. Preden pa bomo lahko govorili o EUPNR, mislim, da bi morali imeti zasedanje z poročevalcem in poročevalci v senci in sicer v zvezi s temami, ki zadevajo zaščito podatkov. Gre za uredbo o zaščiti podatkov o gre za direktivo o zaščiti podatkov, gre za podatke PNR v Evropski uniji in predlagam tudi, da bi vključili Europol. Govoriti bi morali o tem, kakšne so medsebojne povezave in kakšne so vsebinske povezave med vsem skupaj. Razpravljati moramo o tem in zato si moramo vzeti dovolj časa. Še nekaj jasno moramo povedati, kakšna so dejstva. Države članice že izvajajo postopke v zvezi s tem, zato moramo ugotoviti, kakšna so dejstva, izvesti moramo analizo razmer, še posebej v zvezi s tirimi državami, ki že uporabljajo podatke PNR. Želeli bi si, da bi govorili o tem, ne samo, da naštejemo države, ki nekaj počnejo ali ki nekaj želijo. To ni dovolj. Mislim, da bi morali vključiti tudi EDPS, to so ustrezni organi, ki lahko spregovorijo več o tem. Čakajo nas pomembne odločitve in takšen je naš predlog. Hvala, gospod Foss. Vielen Dank. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da mi je zelo všeč, da se je poročevalec odločil, da še enkrat spregovorimo o tem in da imamo možnost o tem razpravljati. V celotnem postopku bomo lahko o tem govorili, pa tudi z vsebinskega vidika. Mislim, da bi bilo dobro, če bi dobili neka večinska mnenja. naj sam omenim par elementov. Na osnovi škandalov v zvezi z podatkov mislim, da ne moremo ugotoviti, kakšna je vrednost takšne uredbe. Ti škandali so bili mogoči zato, ker pravil nismo imeli. Zato se mi zdi toliko bolj nujno, da imamo pravila na tem področju. Ne razumem tega, kar so ljudje pravkar omenjali. Kateri leti bodo vključeni v to, kakšno bo obdobje hrambe in kakšno bo področje uporabe, to nima nobene veze z začito podatkov in z direktivo samo. Kajti ta vprašanja bomo rešili v, okviri, v okviru podatkov PNR za EU. Govorimo o lex generalis in lex specialis. V uredbi ne bomo določili, kako dolgo se podatki lahko hranijo, prav tako ne bomo urejali, kateri leti bodo vključeni v to. Ne, tam bomo določili temeljne smernice. Zato se mi ne zdi, da bi ta povezava bila tako pomembna, o tem sicer lahko govorimo, ampak eh, vsebinsko mislim, da se ne bo veliko spremenilo. Nekaj se mi zdi dobro, če bi v razpravi iskali kompromise, ki bodo dobili podporo večine, bi po mojem postopali prav. Pri vprašanju podatkov PNR v EU, zadeve tečejo vedno naprej. Države si upajo več, zato ker tukaj nimamo pravil, nimamo zakonodaje. Vedno teže bomo dosegli rezultate, ki si jih želimo, zato mislim, da bi morali začeti z delom čim prej. Hvala. Gospod Intfeld. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka bom, zato ker se bom držala postopkovnih vidikov veliko dela v zvezi z vsebino smo že opravili. Mislim, da nas delo na vsebini še čaka, ampak eh, že od začetka sem povdarjala dvoje in pri tem ustrajam. Prvič. Če pravimo, da potrebujemo evropsko direktivo za to, da bi harmonizirali obstoječe nacionalne scheme, potem si želim več podatkov o teh nacionalnih schemah. Že leta jih zahtevamo. Slišimo, da ima te sisteme 16 držav. V redu, ampak komisija bi nam morala posredovati podrobnosti v zvezi s tem. Mislim, da to ni preveč. Drugič, vem, da se s tem nekateri ne strinjajo, ampak že od začetka trdim, da je to povezano z direktivo o zaščiti podatkov. Po mojem mnenju, nima nobenega smisla oblikovati območje policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja. To podpiram, tega bi morali imeti vedno več, ampak to morate meliti na dogovoru o zaščiti podatkov. Mislim, da nima nobenega smisla, da obravnavamo podatke od primera do primera. Predstavljajte si, da ste policist in ko se ukvarjate z nalogom za prijetje, velja en režim, ko govorite o podatkih, pa ne velja drug režim, ko se ukvarjate z nečim tretjim, pa spet tretji režim. To nima nobenega smisla. No, nekateri pravijo, če, bo to, če bomo to povezali, potem bo to trajalo več let. No, ampak že to nam pove veliko, ali že sedaj sprejemamo, da svet ne bo spremenil direktive o zaščiti podatkov. Če je tako, potem je naša strategija popolnoma drugačna. Če je tako, potem bi morali začeti prav tukaj. Delala sem v prepričanju, da bo svet nadaljeval z delom na direktivi o zaščiti podatkov. Če to ne drži, potem mora svet to jasno povedati. Če se to ne zgodi, domnevam, da bo direktiva o zaščiti podatkov sprejeta, z veseljem bom seveda obravnavala podatke PNR, ampak najprej želim dobiti odgovor na to vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Albrecht. Hvala. Najprej moram povedati, da sem še vedno nekoliko razočaran. Odbor je jasno glasoval za to, da zavrnemo predlog komisije. Tudi plenarno zasedanje je jasno glasovalo. Mislim, da bi morali ostati pri svojih odločitvah tukaj v odboru. Ampak v redu kar zadeva vsebino. Večkrat sem že povedal, da obstajajo resne ustavne posledice za tak predlog. Če si pogledate sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu, naprimer primer Mapra, vedno znova lahko navedem, da to ni v skladu z načeli pravne države in v skladu z sedmim in osmim členom konvencije o zasebnosti, zaščiti zasebnosti in družinskem življenju. Preiskave kar z lepega ne morejo potekati. Tako ne gre. Prav tako vas želim upozoriti na direktivo o hrambi podatkov. Pet ustavnih sodišč držav članic EU je to direktivo zavrnilo. To zadeva izvajanje, pa tudi direktivo samo. Sedaj se pojavlja predhodno vprašanje. S tem vprašanjem se ukvarja Evropsko sodišče. Julija bodo potekale obravnave na to temo. Pojavljajo se jasna vprašanja, naprimer v zvezi z nujnostjo splošne hrambe podatkov. Pojavlja se vprašanje te nujnosti v demokratični družbi. Pojavlja se vprašanje v zvezi s statistiko. Če si pogledamo hrambo podatkov na področju telekomunikacij, tam so vključeni samo podatki o prometu, šest mesecev se hranijo torej vsi podatki. Določeni podatki se hranijo več let in kar poprek se analizirajo vsi podatki vseh potnikov. Mislim, da je to še bolj. Usiljivo oziroma še bolj posega v zasebnost državljanov. Mislim, da bi morali spoštovati sodbe sodišč, preden sprejemamo dodatne ukrepe. Poleg tega, mislim, da z političnega vidika ne bi bilo dobro, če postopamo tako. Imeli smo razprave v zvezi z spremljanjem. Govorili smo o tem, da bi omogočili spremljanje v preventivne namene, Zagotoviti moramo boljše sodelovanje med sodnimi organi in organi pregona, kar zadeva preiskave. Kriminalce moramo ujeti, sodelovanje moramo ukrepiti in zato potrebujemo direktivo. Potrebovali pa bi tudi skupne standarde. Standardi na področju sodelovanja organov pregona, na področju sodelovanja pravosodnih organov in tako naprej bodo v direktivi o zaščiti podatkov. Za boljšo zaščito je predpogoj prav ta direktiva. Zato ne vem, zakaj bi morali reči, da se strinjamo, da o tej direktivi ne bomo govorili. Zadnja možnost je splošno spremljanje. Mislim, da to sploh ni združljivo z demokratično družbo in z načali pravne države, ki jih imamo. Zato mislim, da bi morali imeti skupne standarde za izmenjavo informacij. In strinjam se, da bi morali imeti sestanek o direktivi za zaščito podatkov o, skupaj z Europolom in o EUPNR, da postavimo skupne standarde, potem pa lahko razmislimo o nadaljnih ukrepih. Gospa Kolvenbach, hvala lepa danes govorim v imenu gospoda Weitenholzerja in Birgit Sipel. Danes eh, žal ne morete biti tukaj in zato bom sama spremljala razpravo o podatkih PNR EU v njunem imenu. Govorimo o sorazmernosti in o nujnosti ukrepov. Ampak pod vprašaj se postavlja smiselnost takšne direktive več spremljanja in opazovanja nujno ne pomeni več varnosti, ampak nujno pomeni manj svobode. Seveda pa je tudi namen tega ukrepa postavljen pod vprašaj. Že dolgo ne govorimo več samo o boju proti terorizmu. To naj bi vključevalo tudi druge, druga kazniva dejanja. Konec aprila je Evropski parlament ob upoštevanju teh argumentov zavrnil predlog komisije. Glasovanje je bilo 30 proti 25 ne smemo imeti samo razprave o starih predlogih sprememb. Teh predlogov sprememb nismo obravnavali, zato ker smo zavrnili celotno direktivo. Ampak, če želimo upoštevati državljanske pravice, potem moramo ostati pri tej zavrnitvi. To še posebej zaradi novih dogodkov, kot sta prizm in tempura, kajti države sistematično uporabljajo takšne sisteme in to pragotovo ne izpolnjuje zaupanja državljanov v Nemčiji nihče ne bo razumel, zakaj bi sedaj podprli takšno spremembo, takšno uredbo, ki smo jo enkrat že zavrnili. Hvala. Hvala, gospod Tilstra. Eh, ja, danki, danki vel, Hvala lepa, gospod predsednik. To razpravo natančno spremljam. In povem vam lahko, da smo o tem že glasovali. 30 je bilo glasov za, 25 je bilo glasov proti, jasna je bila večina, da zadevo zavrnemo. Sedaj so nam rekli, da to ni bila zavrnitev, ampak da iščemo kompromis, ampak namen je bil vedno enak. Nekateri želijo izvajati nova pogajanja, zato ker je treba zagotoviti pravila za države članice. Ampak po mojem mnenju tudi to ni argument. Varnost in pravosodje sta področji v pristojnosti držav članic v okviru pogodb. Zato je to najslabše, kar bi lahko storili. To bo rezultat, ki nujno ne bomo pomenil več Evrope. No, glasovanje smo imeli. In mislim, da ni mogoče reči, da je bil to samo nek poskus. Ne, to je bilo pravo glasovanje in mislim, da moramo biti zelo previdni pri poskusu, da spreobrnemo oziroma spremenimo svojo odločitev. Odločitev, ki smo jo že sprejeli. Države članice se želijo Eh, rešiti določb v okviru pogodbe, zato mislim, da smo upravičeni do tega, da zadeve zavrnemo in jih pošljemo nazaj k komisiji. Hvala lepa. Komisija ali svaj, želite besedo, preden dobi besedo poročevalec. Ne? Da? Komisija, izvolite. Thank you, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija upošteva odločitev plenarnega zasedanja 10. junija. Pozdravljamo, da se razprave v parlamentu nadaljujejo v zvezi z predlagano direktivo EUPNR. To je zelo pomemben zakonodajni predlog. Seveda smo danes natančno prisluhnili komentarjev in pripombam in te pripombe bomo vzeli zelo resno. Komisija bo še naprej poskušala spodbujati iskanje kompromisa in rešitve za direktivo PNR. Sedaj pa dejavnosti na nacionalni ravni, o tem ste večkrat spregovorili. Komisija je v odgovoru na pisno vprašanje povedala, da je 16 držav članic uložilo zahtevke za financiranje ISAK za sisteme PNR na osnovi nacionalne zakonodaje. Te vloge kažejo, da veliko držav članic ukrepa na nacionalni ravni za to, da bi vzpostavile sisteme PNR. Po, kom, po mnenju komisije to kaže, da je treba najti koherenten pristop k obdelavi podatkov PNR na evropski ravni. Zabeležili smo si zahtevo po več informacijah v zvezi s temi dejavnostmi, dejavnostmi in seveda se bomo vrnili uh, z ustreznimi podatki. Hvala, svet, želite kaj dodati? Ne, v redu, potem pa mm, kar naš poročevalec, gospod Krkop. Hvala, gospod eh, predsednik. Povedal bom nekaj več, zato ker uh, smo sicer imeli neke pomisleke, ampak razprava je bila pozitivna. Nekaj želim pojasniti. Gospod Albrecht, Vem, da je demokrat in vem, da razume, da preprosto ni dovolj, da se je odbor za nekaj odločil in da mora parlament potem to podpreti. Kolikor vem, odbor da predlog parlamentu, na koncu pa vseeno končno odločitev sprejme parlament. Gospod Zilstra, poslal vam bom kopijo poslovnika parlamenta, zato da si lahko preberete, da so bili spoštovani vsi proceduralni postopki oziroma vsa določila. Direktiva in uredba sta zelo zapleteni vprašanji. Gospod Albrecht in gospa Infeld prav gotovo veste, kako zapleteno je to vprašanje. Moj pomislek je, da bi to lahko trajalo precej časa. Ne pravim, da se to ne bo zgodilo, ampak mislim, da bo to trajalo nekaj časa. Komisija nam je povedala, da države članice vzpostavljajo svoje sisteme PNR. Ne gre za to, da bi ti sistemi prevladali nad našimi odločitvami. Ne, prav nasprotno je. Standardi, kakovosti, merila in tako naprej, ki jih bomo določili v Evropskem sistemu za podatke PNR, se bodo uporabljali v državah članicah. Da, osnovna varovala bodo morala biti na voljo potnikom, kar zadeva obveščanje in tako naprej. Prav tako bodo morali biti na voljo dogovori za letalske družbe in posamezne države članice bodo morale poskrbeti, da bodo ravnale v skladu. Imeli bomo en sistem in en niz standardov, ne pa več različnih sistemov, če ne bomo poskrbeli za ustrezno rešitev. Na koncu še nekaj govorimo o nadaljevanju dela. No, menimo, da moramo nadaljevati delo na področju Eurodaka in menimo, da bi morali nadaljevati z delom na področju direktiv o podatkih. 18 mesecev že delamo, veliko razprav smo imeli, veselim se nadaljnih razprav, strinjam se z gospod Romero Lopez. Res je, sedaj imamo možnost, da spregovorimo še o odprtem vprašanju ali dveh. Kot poročevalec sem na to pripravljen, pripravljen sem na napredek in upam, da bomo napredek tudi dosegli in kolegicam in kolegom sporočam, da bom kolikor je mogoče kooperativne narave. Hvala. Rapporteur, Kiko, the... Hvala lepa za vse te pripombe. Gospod Kirkhope je povedal, da se bo z delom še nadaljevalo. Predlagam, da gremo na točko 7. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalka je kolegica Marija Gabriel. Vidim, da ste v dvorani. Poročevalka bo torej predstavila svoje poročilo, potem bo sledila razprava s člani odbora s komisijo in svetom. Gospod Gabriel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila. Oprostite, tisti, ki zapuščate dvorano, lahko prosim to storite tiho, zato da nadaljujemo z delom. Hvala lepa. Gospa Gabriel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v Senci, irskemu predsedstvu na Evropski komisiji za konstruktiven, reden dialog. Že od samega začetka nam je ta dialog omogočil, da smo dosegli napredek pri tem vprašanju. Dejstva smo dobro poznali. Uredba 539 skozi 2001 navaja seznam tretjih držav, katerih državljani morajo izpolniti vizumske obveznosti, če želijo prečkati mejo držav članic Evropske unije. To je tako imenovani negativni seznam. Potem je pa še tako imenovani pozitivni seznam držav, katerih državljani so te vizumske zahteve oproščeni. Najprej smo pripravili spremljevalno poročilo pri spreminjanju te uredbe. Prehod z negativnega na pozitivni seznam je možen na podlagi individualne ocene, ki poteka predvsem na podlagi meril, ki so vezani na varnost, javni red, nezakonito priseljevanje, zonanjo dimenzijo Evropske unije. Pri tem upoštevamo dve načeli, regionalno koherenco ter načelo vzajemnosti. Glede na to, da se ta merila lahko s časom spreminjajo, je zelo pomembno, da v rednih fazah pregledujemo vsebino pozitivnega in negativnega seznama. V trenutnem predlogu komisija želi posodobiti to uredbo. V svojem prvotnem besedilu je komisija podala tri predloge s tremi obrazložitvami. Tako bom tudi podala predstavitev, najprej predstavila bom predloge komisije, obrazložitve komisije in na koncu podala še priporočila kot poročevalka. Kot prvo, komisija predlaga, da črtamo vizumsko obveznost za državljane iz otoških držav Dominike, Grenade, Kiribati, Maršalovih otokov, Mikronezije, Moru, Palaos, Sveta Lucija, San Vincent in Grenadin, Salomonovi otoki, Samoa, Vzhodni Timor, Tonga, Trinidad in Tobago, Tovalu in Evanuatu. Nujno moramo pojasniti enega od najbolj pomembnih vidikov tega sporazuma. Popolna vzajemnost je ključnega pomena, če želimo, da se izvede ta uredba. Državljani iz teh držav ne bodo oproščeni vizumske zahteve, razen če dvostranskih sporazumov ne bomo sklenili in začeli izvajati. To je za nas izjemno pomembno. Drugi predlog komisije se nanaša na črtanje vizumske obveznosti za vse britanske državljane, ki niso iz Severne Irske ali se pravičujem. Samo trenutek, gospa Gabriel. Prosim, da ste vsi v dvorani tiho. Naša cenjena poslanka skuša predstaviti svoje poročilo, zato izkazite malo spoštovanja. Hvala, predsednik. Tretji predlog komisije se nanaša na negativni seznam. Komisija predlaga, da Južni Sudan vključimo na seznam tretjih držav, katerih državljani potrebujejo vizum. Podpiram predlog komisije, tudi sama bi sedaj rada predstavila razloge, zakaj se mi zdi, da je ta predlog, da posebne kategorije britanske državljane in otoške države, ki sem jih prej naštela, predstavimo na pozitivni seznam. Kar, zahteva, kar zadeva države iz Karibskega morja in Pacifika, te države ne predstavljajo nobenega tveganja, ko gre za nezakonito priseljevanje javne red ali varnost držav Evropske unije. Kot poročevalka podpiram, da se prenesejo te države iz negativnega na pozitivni seznam mislim, da ta vizumska zahteva pri teh državah predstavlja še dodatno viro. Državljani teh držav morajo zahtevati šengenski vizum, to prinaša dodatne stroške in vizumsko obveznost za prečkanje zunanje meje. Glede varnosti potnih dokumentov, ki jih izdajajo tretje države, potovalni dokumenti ne predstavljajo nobenega tveganja. Izdajanje biometričnih potnih listov je postal predpogoj za prenos držav Zahodnega Balkana z negativni na pozitivni seznam. Izdaja biometričnih potnih listov ne bi smela biti predpogoj za to, da Dominiko Grenado, Sveto Lucijo, San Vincent in Grenadina ali Trinidad in Tobago prestavimo z negativnega na pozitivni seznam. Te države izdajajo potne liste karikom, ki so strojno berljivi in v bližnji prihodnosti nameravajo zamenjati te potne liste karikom z biometričnimi potnimi listi. Potem s pregledom želimo pojasniti tudi specifične kategorije britanskih državljanov. Uh, Statistični podatki kažejo, da skupine britanskih državljanov, ki so trenutno navedene v točki 3 priloge 1, ne predstavljajo tveganja nezakonitega priseljevanja na šengensko območje. Večina teh oseb prebiva na otokih Karibske regije, ki imajo močne vezi in podobnosti s sosednjimi državami, izuzetimi iz vizumske obveznosti. Enako velja za varnost potnih listin britanskih državljanov posodobiti je treba torej negativni seznam. Južni Sudan bomo sedaj tja uvrstili. 9. julija 2011 je Južni Sudan razglasil formalno neodvisnost od Sudana. 14. julija 2011 je postal članica Združenih narodov, prilogo 1 je zato treba spremeniti, da bo sebovala tudi Južni Sudan, najnovejšo državo na svetu. To so trije predlogi komisije in tri obrazložitve za preomenjene kategorije. Sama podpiram predlog komisije, vendar kot poročevalka menim, da bi morali podati še nekaj dodatnih priporočil. Evropsko komisijo pozivam, da še enkrat preveri zahteve v zvezi z vizumi, ko gre za države AKP, še posebej, če se te države odrežujejo za sedem parlamentarnih skupščin AKP EU v šengenskem območju v tem trenutku še vedno prepogosto naletijo na težave in je treba najti rešitev. Želim si, da bi Evropski parlament bil celoti vključen v to delo in da bi bil obveščen o vsem v realnem času, predvsem, ko gre za dvostranske sporazume. Vse sporazume je treba ustrezno izvajati, vedeti moramo, kako potekajo pogajanja, kako naj se vključi parlament, zato bi morali spoštovati pravico Evropskega parlamenta do obveščenosti v vseh fazah postopka, še posebej vsakih šest mesecev. Zato pozivam Evropsko komisijo, da parlament ne mudoma obvesti o prejetju kakršnekoli informacije, zaradi katere bi lahko prekinili sporazum. Glede meril, ta se omenjajo v predlogu in sicer v vodni izjavi komisijo pozivam, da še enkrat premisli o spremembi uredbe, zato da bi vključili ta merila v člen. Predvsem pa bi morali merila bolj podrobno opredeliti. Glede prilog in posodabljanja prilog, predlagam, da priloge ostanejo referenčna točka vedeti moramo, kako se spreminjajo in posodabljajo priloge. Zato predlagam, da upeljemo delegirane akte pri spreminjanju in posodabljanju prilog, ker so za nas to referenčna točka številka ena. To so moja priporočila, ki jih omenjam v poročilu, sedaj pa sem seveda pripravljena prisluhniti pripombam, vprašanjem in vsem ostalemu strani kolegov komisije in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, gospa Gabriel, gospa Intfeld. Hvala, predsednik. Pravzaprav šele sedaj berem izjavo poročevalca v senci Luja Mišela, ki ga danes žal ni na sej, zato bom sama prebrala njegov prispevek k razpravi, kar v francoščini. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Hvala, ker je skušala na pregleda način vključiti v delo tudi poročevalce v senci. Seveda se strinjam s podanim predlogom komisije. Črtanje vizumske obveznosti je pozitiven znak, ki ga pošiljamo izvornim državam. S tem bomo poenostavili stike med posamezniki. Odprava vizumskega režima je tudi izredno priznanje tega, da države izvora ustrezno nadzirajo in upravljajo z migracijskimi tokovi. To bo imelo tudi precejšen gospodarski vpliv, s tem se bo povečalo število turistov in potnikov, po drugi strani pa se bodo znižali stroški. Kot navaja uredba, te države ne predstavljajo tveganja zaradi nezakonitega priseljevanja ali česar koli drugega niti ne predstavljajo grožne za javni red v Uniji. To je koristno tudi za vse državljane Evropske unije, ki želijo odpotovati v te države. Ko je zasedala parlamentarna paritetna komisija AKP-EU v februarju letos, smo povedali, kakšne pomisleke imamo. Predvsem pa vemo, kakšne težave imajo predstavniki iz teh držav, kadarkoli potujejo v Evropsko unijo. V sklepnem sporočilu navajam, želimo, da se sprejmejo pobude za to, da bi države članice pozvali, da odpravijo vizumske zahteve za predstavnike iz države AKP in da odpravijo vse ovire, ki še vladajo na področju potovanj poslovnežev, politikov in tako naprej. Vse te pomisleke sem izrazil že na sestanku poročevalcev v Senci. Gospa Gabriel v tem poročilu komisijo poziva, da še enkrat preuči zahtevo po vizumih za člane parlamentarne skupščine iz držav AKP, kadarkoli leti potuje na zasedanje v Evropsko unijo oziroma šengensko območje. Pregovoriti moramo tudi o vprašanjih, ki so vezana na migracije. Ko so ministri v porvilu leta 2012 sprejeli izjavo, so se strinjali, da bi morali ponuditi več, ko gre za vizume, da bi morali upoštevati tudi nacionalno zakonodajo držav AKP predvsem bi potrebovali dolgotrajne vizume za večkratni vstop, predvsem bi te vizume podelili tistim delegatom, ki sodelujejo v dialogu AKP-EU skladno z načelom vzajemnosti. Zdi se mi, da bi ta predlog lahko predstavljal prehodno rešitev, dokler ne pride do dokončne odprave vizumskega režima in zahtev. Evropsko komisijo pozivamo, da države članice pozove, da sprejmejo priporočila, ki so jih podali ministri AKP EU. Sam sem se že obrnil na belgijske organe, glede na to, da Belgija gosti številna srečanja, na katerih sodelujejo tudi člani država AKP. To je bilo pismo našega kolega Luja Mišela. Gospod Enčiju, izvolite. Hvala, predsednik. Draga Marija, najprej bi se ti rad zahvalil za predstavitev. Izrekel bi še nekaj besed v imenu Tanja Fajon, poročevalke v senci skupine SD, ki ima danes dopolne druge obveznosti in je zato ni na seji. Tanja je imela s teboj dober delovni odnos, meni, da je bilo sodelovanje zelo konstruktivno in produktivno. Rada bi se ti zahvalila za vse delo, ki si ga opravila pri tem dosjeju. Rada bi izrazila podporo temu predlogu. Tanja pozdravlja predlog komisije, kot je bil predstavljen. Predlog je uravnotežen, konstruktiven. Tanja tudi pozdravlja tvoj osnutek poročila verjame, da lahko hitro dosežemo sporazum in se že veseli nadaljnega sodelovanja s tabo. Hvala lepa. Okay, Dobro, hvala lepa. Komisija in svet lahko podata pripombo ali dve, če želita. Komisija, gospod Palman. Hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za to poročilo. Seveda ga pozdravljamo. Načeloma je to poročilo naklonjeno predlogu komisije. Vseeno je poročevalka podala kar nekaj priporočil, na katera bi se sedaj rad odzval. Nekoliko bolj podrobno bi jih komentiral. Najprej priporočilo komisiji, da naj leta parlament v celoti obvešča v vseh fazah pogajanj o dvostranskih sporazumih za odpravo vizumske obveznosti. Samo po sebi umevno je, da se bomo z veseljem odeležili seje vašega odbora ali katerega koli drugega odbora v Evropskem parlamentu, zato da parlament obvestimo o tem, kaj se dogaja v kontekstu pogajanj, v vseh fazah pogajanj. O vseh vprašanjih, ki so vezana na pogajanja, vas bomo obvestili. Enako velja tudi za primere, ko bi prekinili izvajanje dvostranskih sporazumov odprave vizumskega režima. Sicer Evropski parlament pri taki prekinitvi sporazuma nima formalne vloge, ampak jasno je, da bomo parlament obvestili, če bi do tega prišlo oziroma če bi morali sprejeti takšen ukrep. Glede predloga oziroma priporočila, da naj bi v člen vključili merila za posodabljanje seznamu v preambuli je to zaenkrat zapisano. Naj povem, da se mi zdi to zanimiv predlog, da bomo o njem razmislili. Takole na prvo žogo pa se mi zdi, da imamo kot komisija več fleksibilnosti s tem, ko so merila zapisana v preambuli, več fleksibilnosti imamo pri ocenjevanju tega, ali je neka tretja država pripravljena na to, da se odpravi vizumska zahteva kot ste povedali, je komisija sprejela sporočilo, ga naslovila na parlament in svet. Komisija v tem sporočilu navaja, da bo pri prihodnem posodabljanju in spreminjanju prilog iz uredbe 539 skozi 2011 upoštevala tudi druga merila, še posebej tista merila, ki so vezana na gospodarski učinek morebitne odprave vizumske zahteve. V tem kontekstu se mi zdi ta predlog zanimiv, vendar se mi zdi, da bi morali o tem še nekoliko razmisliti. Potem pa še glede članov AKP. Sofijn Tvelt je to prav tako izpostavila v imenu Luja Mišela. Zelo dobro se zavedamo, kakšne težave imajo člani AKP-ja v kontekstu dialoga o migracijah z državami AKP, torej migracijski dialog parlamentarne skupščine AKPEU smo sprejeli dve priporočili, ki jih je izpostavila že gospa Intfeld. Začeli smo z izvajanjem teh dveh priporočil, stopili smo v stik z belgijskimi organi, podali konkreten predlog v zvezi s tem, na kakšen način naj se izvajata ti dve priporočili. Prvo priporočilo je, da optimiziramo možnosti, ki jih, ponuš, ki jih ponuja jo dolgoročni vizumi za večkraten vstop, potem pa smo želeli, da bi se izvajali pospešeni postopki za izdajo vizumov pri vseh članih delegacij. Glede prvega priporočila si želimo, da bi vsaka država AKP sestavila seznam stalnih članov za srečanja med AKP in EU. Ta seznam bi države potem posredovali sekretarjatu AKP. Sekretarjat bo tudi konsolidiral vse sezname, ki jih bo prejel strani držav AKP. Sekretarjat AKP bo potem te sezname posredoval komisiji. Seznam bomo poslali belgijskim organom. Belgijski organi pa bodo to poslali vsem zadevnim organom v državah AKP. Večinoma gre seveda za belgijske organe. Belgijski organi v zadevnih državah bi morali biti seznanjeni s tem, kdo so stalni člani, ki se odeležujo teh sestankov, tako da, ko bodo ti posamezniki prišli svojo vlogo za vizum, bodo lahko dobili vizum, ki bo veljaven tri leta. Glede drugega priporočila v zvezi s pospešenim postopkom, mi smo se zavezali temu, da bomo čim hitreje preko svojih delegacij v teh državah poslali lokalnim organom seznam z datumi, ko bodo potekali sestanki v kontekstu dialoga EU-AKP. Ti datumi bodo torej znani tudi konzularnim uradom Belgije v teh državah. Če se bodo stalni člani delegacij država KP potem zglasili na konzulatu Belgije, bodo tudi veliko hitreje pridobili vizum. To se v tem trenutku izvaja, mi pripravljamo to novo schemo. Je pa res, da gre tu za vzajemnost, kar pomeni, da bo tudi stran AKP morala poskrbeti za to, da člani ne čakajo do zadnjega hipa, zato da vložijo prošnjo za vizum, kajti običajno tako ravnajo, to je splošna praksa. Takoj, ko bodo vedeli, kdaj bo potekal nek sestanek, naj potem ne mudoma vložijo prošnjo za vizum. Potem pa še priporočilo poročevalke, da naj bi uporabili delegirane akte za posodabljanje seznamov. Vem, da je Evropski parlament precej okupiran s temi delegiranimi akti, da vas stvari skrbijo. Ne vem, ali so delegirani akti v tem primeru res primerni, ker govorimo o posodabljanju seznamov. Tu gre na vse zadnje za bistven element uredbe 539, zato se mi zdi, da pogodba ne bi dopustila uporabe delegiranih aktov za spreminjanje bistvenih delov uredbe. Poleg tega se mi zdi, da v okviru soodločanja, ker uporabljamo postopek soodločanja, parlament tako ali tako ima več pristojnosti, kot bi jih imel, če bi komisija uporabljala delegirane akte za spreminjanje seznamov je pa to res takole prvi odziv. Stvari bomo morali bolj podrobno preučiti. Na koncu bi se vam rad še enkrat zahvalil za to naklonjeno poročilo. Če imate kakršno koli vprašanje, pa bom nam odgovoril. Hvala lepa. Svet, gospod Rajen, bi želeli karkoli reči odboru Libe? Hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki gospe Gabriel za poročilo pozdravljamo večino priporočil, ki jih je podala v poročilu, se pa ne strinjamo z zadnjim predlogom glede komitologije. Mi bi se tu strinjali s komisijo, ker gre za dosje, ki ga obravnavamo v kontekstu soodločanja, delegiranja akti niso niti nujni, niti primerni v tem primeru. Sicer pa pozdravljamo priporočila, ki jih je podala. Upam, da bomo zadevo hitro zaključili v svetu podpore za predlagane spremembe k prilogam. Naj uradno povem, da smo si zabeležili pripombe gospe Gabriel glede regionalne doslednosti, ampak vidite, da vse več članic v svetu želi, da bi tudi Združene arabske emirate dodali na ta seznam. Stališče predsedstva je naslednje. Počakali bomo na mnenje parlamenta s tem v zvezi šele zatem bomo sprejeli končno odločitev. To je vse, kar bi imel za povedati o tem poročilu. Moram reči, da smo zelo dobro sodelovali s poročevalko. Se ji tudi zahvaljujem za to sodelovanje v imenu irskega predsedstva. Upam, da se bo tako dobro sodelovalo tudi v času litovskega predsedstva in upam, da bo dosjek malo zaključen. Hvala lepa, sedaj pa nazaj poročevalki, gospa Gabriel. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom, poročevalcem v Senci, ki so me podprli in izrazili svojo podporo temu predlogu. Hvala lepa tudi Evropski komisiji, ker je podala podrobne odgovore glede posameznih priporočil, ki jih najdete v besedilu. Sama bi se odzvala na to zadnjo pripombo sveta, irskega predsedstva glede mnenja Evropskega parlamenta v Združenih arabskih emiratih. Kot ste rekli, ta predlog je prišel precej pozno, ni bil omenjen v prvotnem predlogu komisije. Sama kot poročevalka si nisem drznila izraziti mnenja v imenu parlamenta, namreč vsi kolegi skupaj se moramo odločiti o tem, ali je takšna sprememba možna ali ne. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. juli. Do takrat se lahko še pogovarjamo in takrat bo parlament tudi povedal, ali je za ali proti posameznim predlogom v tem poročilu. Še enkrat najlepša hvala za izjemno plodno sodelovanje. Hvala za tesno sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Zdi se mi, da če bomo nadaljevali s tem rednim konstruktivnim dialogom, nam bo uspelo zaključiti s tem dosejem v predvidenem času. Zato, ker želimo še enkrat jasno navesti, da bomo poslali vsem državam iz priloge sporočilo, ki ga nas pričakujejo. Hvala, gospa Gabriela. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. juli, 11. juli do 12. Se strinjate? Potem gremo lahko naprej. Točka 8. Enako obravnavanje oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost gre za horizontalno direktivo proti diskriminaciji. Če bi bili tako prijazni in ste nekoliko tiho. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, da to storite tiho, brez prevelikega hrupa, zato da lahko nadaljujemo s telom. Lepo vas prosim. Ta horizontalna direktiva proti diskriminaciji je predmet obravnave v našem odboru že zadnjih pet let. Še pred začetkom tega mandata smo se s tem ukvarjali. Komisija je podala svoj predlog že leta 2008. Nažalost, Evropska unija še vedno nima na voljo horizontalne direktive proti diskriminaciji. Dosje je bil predolgo blokiran v svetu. V svetu je potrebno soglasje za to vrstno vprašanje. Na začetku tega mandata je Evropski parlament sprejel odločitev, da bo ohranil svoje stališče. To stališče smo izrazili v tako imenovanem Butnek poročilu, ki smo ga sprejeli na plenarnem zasedanju aprila, 2. aprila 2009. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe pa je dosje predmet člena 19 postopka soglasja. Parlament lahko da svoje soglasje šele takrat, ko bo dosežen dogovor v svetu. Irsko predsedstvo bo v imenu sveta tudi povedalo, kaj se dogaja, ali se predvideva kakršen koli napredek pri tem dosjeju. Najprej bo besedo dobilo irsko predsedstvo, potem pa poročevalec gospod Romeva. Irsko predsedstvo, Brian, gospod O'Brien. Uh, Hvala lepa, lep pozdrav sem. Kot je povedal že predsednik, ta. Kar izvolite lahko nadaljujem. Ja. Zelo počasi smo napredovali pri tem dosjeju. Sam sicer ne smem povedati, kakšno je stališče posameznih držav članic, ne bom pa povedal nobene skrivnosti, če rečem, da so se države članice spraševali, ali potrebujemo dodatno direktivo na področju enakopravnosti. Veliko držav članic je podprlo predlog komisije ampak številne države v tej fazi vidijo precej težav s tem besedilom. Skušali smo odpraviti te težave in pomisleke. Od leta 2000 imamo na Irsk izkušnje z izvajanjem zakonodaje na področju enakopravnosti, zlasti, ko gre za nudenje storitev in prodajo blaga. Mi smo skušali upoštevati čim več pomislekov držav članic. Države članice so izrazile svoje skrbi in pomisleke. Ugotavljamo, da v osnutku ni nobenih novih načel, da v tem osnutku ni nič takšnega, česar ne bi že imeli v nacionalni irski zakonodaji. S tem smo prišli do bistva problema. V naši zakonodaji imamo veliko več pojasnil, kontrol in tako naprej, konkurenčnih pravic. Želimo se izogniti neželenim posledicam. V času predsedovanja smo skušali razrešiti čim večje število pomislekov, zato da bi to besedilo pripeljali bližje točki, ko bi ga lahko ministri v svetu obravnavali in tudi sprejeli politično odločitev s tem v zvezi. Osredotočili smo se na nekaj konkretnih zadev, ki so omenjene tudi v poročilu o napredku. Mednje sodijo vprašanja glede področja uporabe te direktive, še posebej, ko gre za dostop do izobraževanja in socialne zaščite potem za dostop do izobraževanja in socialne pomoči oziroma storitev. Tu velja, da je to v pristojnosti držav članic, potem invalidnost. Za nas je bilo to prednostnega pomena. Pogledali smo, kaj se dogaja, naprimer, za diskriminacijo pri, naprimer, eh, stanovanski politiki. Želeli smo, da ne bi prišlo do diskriminacije na podlagi invalidnosti, starosti ali spolne usperjenosti. Potem preferenčne cene, ki jih ponujajo nekateri ponudniki storitev za starejše osebe ali družine z mladimi otroki na področju nekaterih storitev, naprimer, ko gre za gostinske storitve, stanovanske storitve in tako naprej. Upoštevali smo tudi to, kakšen vpliv je imela naša zakonodaja v zadnjih 13 letih. Mislim, da je bil učinek smotren in ni povzročil dodatnega bremena podjetjem. Potem smo preverili besedilo tudi z vidika dostopnosti. Komisija nam je rava objaviti ločen osnutek instrumenta glede dostopnosti. To bi morali potem v vsakem primeru še enkrat na novo preučiti, seveda na podlagi tega, kaj bo seboval predlog, ko bo objavljen. V poročilu napred, ko najdemo stvari, ki jih bo treba dodatno obravnavati, naprimer, ko gre za zavarovanje in druge finančne storitve, tu bomo morali stvari skrbno preučiti in preveriti še zlasti glede na to, da je bila izdana sodba na tem področju. Litovsko predsedstvo bo še naprej delalo na tem besedilu. So že začeli pravzaprav z delom na tem. Ne vem pa, ali bo to besedilo pripravljeno na politično odločanje. Veliko dela nas še čaka pri tem besedilu. Potrebujemo soglasje. V svetu bo kmalo 80 držav članic. Hvala. Hvala za vaše komentarje. Zdaj pa dajem besedo najprej komisiji. Bi komisija najprej želela beseda? Gospod Zifan. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Dobro dan vsem skupaj. V imenu komisije bi se želel zahvaliti irskemu predsedstvu za vse napore in delo, ki so ga vložili v ta dosije. Imeli smo štiri dnevne sestanke na delovni skupini sveti, kar je bilo veliko več kot pred prejšnjimi predsedstvi in veliko predlogov je bilo podanih na številne teme, ki jih je irsko predsedstvo že urisalo naj se dotaknem ene od tem, ki se nam zdi pravzaprav najpomembnejši korak naprej. Namreč prvič imamo sedaj celovito opredelitev besede dostop, kaj to vključuje. Prav tako pa jasno razlikuje eh, to od koncepta upravičenosti, kar zadeva socialne zaščite in izobraževanje. To je zelo pomembno, kaj ti direktiva želi tukaj zagotoviti dostop do socialnega varstva, izobraževanja in uh, tako naprej. In želimo tukaj uh, vključiti načela upravičenosti, kjerkoli, ko govorimo o dostopu do uh, var, zašči, socialne varnosti in um, izobraževanja, kar ostaja v pristojnosti držav članic. Torej, na tehnični ravni je bil storjen napredek, vendar pa to ne spreminja politične situacije, kakršna obstaja že zadnjih pet let, odkar je komisija predstavila predlog te direktive. Le malo držav članic še vedno načelno nasprotuje direktivi, nekatere druge skrbijo določene pomembne določbe in kot veste potrebujemo soglasje pri tem dosijaju in dokler tega soglasja ni, te direktive ni mogoče sprejeti. V tem kontekstu moramo biti torej pragmatični, moramo biti ustrajni, še naprej moramo napredovati na tehnični ravni in poskrbeti za to, da bo dosije pripravljen za sprejem, ko bo se odprlo politično okno priložnosti. Še naprej menimo, da obstaja možnost, da se bo to enkrat zgodilo, seveda ne vemo kdaj. Komisija pa trdno stoji za tem predlogom, ki smo ga predložili pred petimi leti in zelo tesno sodelujemo tudi in bomo sodelovali z litovskim predsedstvom, ki je že najavilo, da bo prevzelo delo irskega predsedstva in da bo še naprej nadaljevalo razprave na tej podlagi. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospod poročevalec, gospod Romeva. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod Du, ki, zapre, ki predstavlja irsko predsedstvo in tudi komisijo. Moj prvi komentar bi bil naslednji ne bom seveda tukaj odkril nič novega, vendar pa obstaja veliko frustracije. Uh, vsi pravzaprav tukaj smo že nekoliko jezni. Že peto leto imamo te razprave, pa stopicamo na istem mestu. Še vedno uh, so razprave enake, kot so bile pred petimi leti in to je nekaj res frustrirajočega. Pri tem bi želel pomeniti, povedati tudi, kako pomembno je, da bomo imeli tukaj kampanjo za torej ključno besedo tudi za volitve leta dva tisoč štirinajst in ta ključna beseda je preglednost kadarkoli prebivalstvo krivi evropsko unijo za nekaj kar ni bilo storjeno ampak v tem primeru mora biti povsem jasno da ni evropska unija tista ki stopica na mesto ampak nekatere države članice nekatere vlade držav članic blokirajo ta dosje tukaj z vidika preglednosti bi javnost morala jasno vedeti, kdo ta dosej blokira. In to je bila prošnja tega poročevalca napram sveta, odkar sem ta dosej prevzel. Še vedno nimam javnega mnenja o tem. Vem od notranjih razprav in tudi zasebnih razprav in več pogovorov, ki sem jih imel na več ravneh v teh petih letih, torej vem, kje problemi tičijo. Vsekakor pa se mi zdi zelo zaskrbljujoče to, da je tako težko pokazati, kdo so tisti, ki preprečujejo, da bi bila ta razprava javna. To je torej prvi komentar, ki bi ga želel tukaj omeniti. In drugi je ta. Presenet... Presenetljivo je, da je te tehnične vidike tako težko rešiti, glede na to, da države, ki to blokirajo, že na not že v notranji zakonodaji imajo osnove te direktive. Torej ni nekega tehničnega zadržka, ki bi upravičeval blokiranje tega dosjeja leto za letom. Naj rečem še to, da je z vidika nekaterih prebivalcev presenetljivo, da je tako preprosto uh, mogoče reševati banke na ponočnih sestankih, tako težko pa je najti rešitve za nekaj tehničnih vidikov. Ne zanikam, da ti obstajajo, vendar pa pravim, da so ti tehnični problemi lahko rešljivi, če bi bilo le malo politične volje za njihovo rešitev. In to je tisto, kar zahtevamo in to je tisto, kar pričakujemo od nekaj predsedstv. Tretji komentar pa je naslednji. Ne pravim, da so vsa predsedstva enaka. Tega ne trdim. Lahko sem sodeloval z več predsedstvi pri tem dosjeju. Nekatere so bile bolj pripravljene sodelovati, druga manj. Priznati pa moram, da na osebni ravni z tistimi, ki so pristojni za to, da se ta dosje premika naprej, imam zasebno dobre stike. Edino, kar lahko tukaj obžalujem, je, da sem prosil, da bi lahko kot poročevalec Evropskega parlamenta sodeloval pri teh razpravah, tako da bi dejansko lahko sodeloval v tem procesu. Priznati pa moram, da pri tem nisem bil uspešen. Včasih sem pri nekaterih predsedstvih to dosegal, vendar pa je zelo težko od sveta doseči vključitev Evropskega parlamenta v te razprave, ampak to bi vsekakor pripomoglo k temu procesu. Ko bo to okno priložnosti se odprlo eh, in ko bomo odločali o tem dosjeju, bi to vsekakor bilo v pomoč. Ne vem, ali bom ta poročevalec takrat še vedno jaz, kajti ne vem, ali bomo to uspeli zaključiti v tem mandatu, ampak kdorkoli bo že to možnost imel, je zelo pomembno, da je del tega procesa. Četrti komentar, ki bi ga želel podati, pa je naslednji skozi celoten proces sem opažal, da obstaja tveganje, da bi se direkta, direktiva razdelila. Obstajajo nekatera stališča, ki bi želela deliti in razlikovati med različnimi tipi diskriminacije. To je zelo nevarno. In znova tukaj izražam nasprotovanje temu. V poročilu Bautenweg smo povedali, da to za parlament ni sprejemljivo in tega stališča se držim še danes in ustrajam pri njem. Ko govorimo o diskriminaciji, ne moremo deliti identitet. Bilo bi zelo ne. Eh, varno, če bi to počeli le zato, ker bi želeli ugoditi eni vladi ali drugi. To je torej izhodišče, ki je eh, nespremljivo in upam, da se bo parlament držal tega stališča tudi v prihodnje. Torej, glede tega ni nekega tveganja, ampak želim ustrajati pri tem, kako pomembno je, da se tukaj ohranja ta celovit pristop. Evropski uniji obstaja enakopravno zgolj na delovnem mestu, v kolikšni meri pač jo imamo, vendar pa mislim, da ne moremo trditi, da obstaja enakopravnost na vseh področjih našega vsakdanjega življenja. Zelo težko je za preproste ljudi razumeti, zakaj Evropska unija tega pogleda ne zastopa. In moja zadnja pripomba, govorimo o demokraciji. Evropski parlament je vsaj 12krat že zaprosil, torej izvoljeni predstavniki eh, prebivalcev Evropske unije je, so že 12krat zaprosili, zaprosili naj se tukaj stvari deblokirajo. Torej, ni res, da politične volje za premik ni. In ne morem najti nekega opravičila napram volilnemu telesu, da se ta dosebo blokira napram Evropskega parlamenta, ki je že 12 krat zahteval, naj se ta direktiva deblokira. Vem, da imamo nek ključen datum, takrat bodo oktobra volitve v Nemčiji, vem tudi, da nemška vlada ni edina, ki uh, pri tej direktivi vidi določene težave, to je tudi res. Bil sem zelo optimističen pri nekaterih prejšnjih predsedstvih, še vedno želim upati, da bo prišlo do sprememb, še vedno želim upati, da bo z novo nemško vlado to postala tema, ki bo deblokirana. Morda nisem prepričan, rad pa bi si uh, želel, da bo tako. Vse pa bi želel spomniti, da če se to ne bo zgodilo, bo zelo težko izpeljati volilno kampanjo, ki bo ljudem jasno pokazala, da lahko zaupajo v svoje um, izvoljene predstavnike, če ti ne morejo reševati teh problemov na, na evropski ravni. Torej, treba je ohraniti zavezanost k temu dosjeju, ki mora biti sprejet čim prej. Evropski parlament mora biti del tega procesa in treba rešiti vse tehnične težave, ki bi se morda lahko pojavile. Ampak, da bi rešili te tehnične probleme, moramo zato imeti odprto razpravo in moramo tudi najti prave rešitve za nekatere težave, ki vsekakor obstajajo in jih ne zanikam. Vendar pa tega ne moremo storiti za zaprtimi vrati in Eh, z takšno nepreglednostjo, ki jo je doslej izkazoval svet. Hvala. Sedaj pa gospod Kašman, prosili ste za besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Na teh vprašanjih LGTB že dolgo časa delam in tudi eh, za pravice uh, Eh, manjšin se zauzemam, odkar sem prišel v parlament leta 1999 in to, kar imamo sedaj, je sramotno stališče, ki ga je treba zavreči. Čestitam irskemu predsedstvu za ogromno dela, ki so ga uložili v to, da bi ta dosje vendarle napredoval. Delal, sodeloval sem z gospo Bautenweg, pa tudi z Raulom pri tem dosjeju. Bil sem v dosjeju prejšnji petek in tam smo zabeležili velik napredek pri vključevanju in upoštevanju manjšin, če tudi je gospodarstvo pod tolikšnim pritiskom na Irskem. In to je pomemben nauk za vse nas, ki kaže, kaj je mogoče storiti s politično voljo. In Raul ima prav, Politične volje ni. Nemčija je pravzaprav rešila težave na tehnični ravni, vendar pa je prav Nemčija tista, ki na ravni sveta blokira ta dosje. Torej je realnost ta, da imamo 27 držav članic, nekatere se skrivajo za krilom Nemčije in to je znova sramotno. Sramotno je, da Združeno kraljestvo, ki do spremembe vlade v koalicijsko vlado. Da je, da je vlada brez oklevanja podpirala ta dosje proti diskriminacije. Sedaj pa imamo Združeno kraljestvo z koalicijo konzervati, med konzervativci in liberalci, ki je prav tako zadržana v svetu. Če torej želimo imeti nek, če ne bo nekega demokratičnega procesa, moramo zagotoviti vsaj to, da bo svet razpravljal, ne le glasoval in to na pred javnostjo, tako da jih parlamenti držav članic lahko nadzirajo in da bodo odgovorni tako napram nacionalnim državam članic, kot tudi eh, napram eh, prebivalstva. Pri tako pomembnih vprašanjih je to zelo pomembno, kajti Evropa ni gospodarski model. Eh, Evropa se je rodila na, iz pepela po drugi svetovni vojni. Gre za unijo temeljnih vrednot, ki želi zagotoviti vaše pravice. Napredujemo ob hitrosti najšipkejših. In če govorimo o vidikih gospodarstva, bi bila politična volja takoj izkazana. Ti problemi bi se rešili v nekaj dni, kaj šele v mesecih. Voditelji bi se um, hipoma pognali v Evropsko prestolnico, ko pa govorimo o temeljnih pravicah, pa se lepo uh, naslonijo nazaj v uh, sedež in pošljajo svoje namestnike v Bruselj, ti pa ne povedo nič bistvenega ali pa so zgolj tiho. In Raul ima povsem prav, da bodo, Evropsko, da bodo Evropske unije sedi, sodili po vrednotah. Uh, delitev direktive, tukaj vas opozarjam, tako svet in kot uh, komisijo naj si tega vendarle ne dovolita, kajti uh, to je madež te celine že več desetletij. Prav delitev direk, direktiv je nekaj, kar Baroso in drugi želijo ohranjati, preden je bil predložen ta Eh, predlog. In Evropski parlament je bil združen, vsi, krščanski demokrati, GUE in vsi so rekli, da tukaj ne bomo dovolili, da bi eh, govorili v prid ene manjšine napram drugi. To ni način, kako bi lahko delovala Evropska unija, ki temeli na eh, manjšini in pravni državi. To je povezano z vero, uh, z invalidnostjo, z spolno usmerjenostjo in tako naprej. To so vprašanja, ki bi morala biti v središču tem, v katere vključujemo naše državljane. Tukaj bom sedaj zaključil, kaj ti vsi vedo, da sem precej strasten glede teh tem. Ampak mislim, da je to zaradi tega, ker sem irec, pa hkrati pa so moji predniki tudi bili španci in to je dobra kombinacija. Torej, končal bom z naslednjim stavkom. Če bomo stopali po poti tega, da se direktiva razdeli na več manjših, ne bo kar tem gospodarskim položajem vidimo, da so vse države članice zapirajo vase, iščejo grešne kozle za dejstvo, da nimamo delovnega mesta, da nimamo možnosti kupiti hišo ali da nimamo dostopa do zdravstva. Iščemo torej grešne kozle. Rasizem, antisemitizem, homofobija in tako naprej. Vse te teme so če dalje bolj pomembne, ti problemi so če dalje večji. In 17. maja je pravi, uh, Agencija za temeljne pravice v, Den, v Hagu uh, objavila poročilo o homofobiji v Evropski uniji. Vse v svetu, ki jih je treba še dodatno prepričati, pozivam naj preberajo to grozljivo priporočilo. Uh, 23 tisoč ljudi v vseh jezikih Evropske unije, kot tudi v ruščini, pa tudi v drugih jezikih, so to anketo izpolnili na spletu. In eh, gejevsko-liberalne prestolnice, kakršna bi naj bila Amsterdam ali Pariz, so tudi prestolnice, kjer ljudi napadajo, z njimi brutalno ravnajo, zato ljudje skrivajo svojo spolno usmerjenost zaradi tega, ker je diskriminacije če dalje več. Zakaj se to dogaja? Zato, ker dobre vlade ne storijo prav ničesar. In tiste vlade, ki si želijo ustaviti druge, so pravzaprav pri tem uspešne. Če bomo tihi, s tem podpiramo to, kar se dogaja. In gospod predsedojoči, verjamite me, tudi v vaši državi ste to doživljali v državljanski vojni. V Evropi so to doživljali od leta 1938 eh, do leta 1945. Hvala, gospod Kašman. Vem in opazil sem, da smo marsi kateri uživali v tem močnem prepričljivem govoru. Bil je tudi nekoliko dolg, zato glede na uro predlagam, kaj ti tukaj smo do pol enih in ti imamo še zelo pomembno vsebinsko točko na dnevnem redu o Frontexu, zato bi predlagal, da se skušate odpovedati besedi oziroma da ste, da ste čim krajši. Naslednja ima besedo gospa gos, Ernst. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Pravzaprav je zelo bedno, da moramo po vseh teh letih reči, da za celotno Evropsko unijo, ki trenutno ni v obdobju, ko bi državljani uh, veselili se velikih prispevkov k svoji svobodi, k svojemu življenju, um, pravzaprav nasprotno, ti ljudje se sedaj sprašujejo in razpravljajo o tem, kaj sploh imajo od Evrope. Sprašujejo se, zakaj imajo od Evrope kot državljani to, tako malo koristi. In kot evropejka tukaj uh, zavestno tudi pravim, da če pet let stopicamo in se uh, sprašujemo, ali sploh naj bi imeli direktivo o tem, potem je to zelo beden znak. In seveda moramo to temo izkoristiti tudi v volilni kampanji in to bomo tudi storili, ne le letos, ampak tudi naslednje leto. Storili bomo vse, kar lahko, da bi pokazali, kje dejansko tiči problem. In če, naprimer, se pogledate, kaj, si pogledate, kaj se dogaja v Nemčiji, ko, midit, ko vidite sodbe ustavnega sodišča, ki jasno kažejo, da enakopravnost um, partnerstev in zakonov ni nekaj uh, samomevnega, da je to nekaj, k čemer so ljudje prisiljeni korak za korakom, da se tukaj počne uh, napredek, na evropski ravni pa stvari potekajo na sprotni ravni, potem je to vsekakor nekaj, kar je treba izpostaviti v volilnem boju. Zato si bomo prizadevali tako, da bomo jasno povedali, kakšno vlogo igra Nemčija pri tem znotraj Evropske unije. Več o tem sploh ne bom povedala. Vsebinsko gre za škandal, če vemo, da v Franciji na stotine tisočev ljudi protestira proti Evropski uniji, če vemo, da na Polskem pretepajo ubijajo ljudi, če gredo na ceste in uh, se priznajo, kakšna je njihova spolna usmerjenost. In to je nenormalno, da potem imamo tam še policiste, ki samo gledajo, kako so drugi prete, pretepali homoseksualce in druge, ko so uh, demonstrirali na cestah. Torej, če tukaj ne bomo ukrepali, je to sramotno in zelo jasno je treba povedati, da tukaj v teh prizadevanjih podpiramo poročevalca. Najlepša hvala. Kratek odziv eh, predsedstva. Irsko predsedstvo se bo odzvalo na to, kar je sedaj jasno povedal odbor Libe in Evropski parlament. Izvolite. I can't disagree with a lot. Ne morem se ne strinjati z marsičem, kar sem slišal, ampak glede na to, da predstavljam svet, lahko podarim oziroma ponovim, ponovim le to dejstvo, da je za to direktivo potrebno soglasje, ki ga trenutno ni in glede na politične težave, o katerih znova ne bom razlagal, obstajajo določene tehnične težave v besedilu in vesel sem, da poročevalec priznava, da je pri tem treba opraviti še nekaj dela. Kar zadeva delitev direktive, je veliko je precej verjetno, da se dogajajo stvari, za katere se ne zavedam, vendar pa med našim predsedstvom vprašanje o delitvi direktive oziroma ustvarjanja hierarhije razlogov za diskriminacijo ni bilo nekaj, kar bi bilo na mizi. Mi smo se posredo posvečali tehnični ravni, še zlasti kar zadeva izobraževanje, socialne zaščite in, in tako naprej, tako da bi dejansko ustrezno zajeli e, um, evropsko pristojnost in ustvarili neka zagotovila na tem področju. Ampak to še ni pomenilo delitve direktive. Torej, zna, med našim procesom vsekakor ni bilo nobenega govora o tem, da bi um, razloge za diskriminacijo razvrščali v kakršnokoli hierarhijo. Obstajale pa so tehnične težave v besedilu in treba je še upraviti nekaj dela, preden uh, bo po našem mnenju možno to besedelo predložiti ministrom za politično odločanje, o katerem sem že govoril. In mislim, da smo na tem naredili precejšen eh, napredek. Vesel sem, da tudi komisija meni enako, vsekakor pa je nekaj dela še pred nami. Hvala. Hvala, hvala. gospod Romeva, bi želeli znova besedo? Ne? Prav. Potem pa nadaljujmo z nasled, zadnjo točko današnjega dopoldneva, ki zadeva Frontex in Evropsko agencijo za temeljne pravice. Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je torej tisto, kar poznamo pod imenom Frontex. Mandat te agencije je bil revidiran leta 2011 in eh, v skozi vsa pogajanja je parlament zahteval, da so temeljne pravice upoštevane. Eh, smo, dogovorili smo se, da bo znotraj agencije imenovan uradnik za temeljne pravice in da bi mu pomagal tudi posvetovalni forum, v katerem bodo predstavniki mednarodnih organizacij, agencij Evropske unije in nevladnih organizacij. Tukaj imamo sedaj uradnico za temeljne pravice, gospod Arnaes. Torej, uradnico za temeljne pravice, vse sem prav povedal, in tudi posvetovalni forum oziroma predstavnika posvetovalnega foruma. Uh, Eh, gospoda Silvestra in gospoda Keslerja. Gospoda sta so predsedujoča temu posvetovalnemu forumu, ki je bil ustanovljen leta 2011. Sem smo jih povabili, da bi predstavili eh, dejavnosti v zadnjih nekaj mesecih eh, in predlagam, da dam najprej besedo gospe Arnajev, ki nam bo povedala, stališče uradnice za temeljne pravice, potem pa bomo dali besedo obema sopredsedujočima, tako gospodu Kesleru kot gospodu Silvestriju. Gospa Arnajs, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dober dan. Velika čast je, mi je, da lahko danes govorim pred člani odbora Libe. To povabilo kaže, da so pravice migrant migrantov na zunanjih mejah Evropske unije nekaj, kar Evropsko unijo resno skrbi. In to skrb tudi sama delim, kajti trdno verjamem, da ne sme biti nasprotovanja med in eh, križanja med eh, nadzorom meja in temelj, temeljnimi pravicami v Evropi ali kjekoli druge. Posvetovalni forum, kot tudi sam, sama povdarjamo, da spremenjena uredba Frontex izpostavlja vprašanja temeljnih pravic. Vesela sem, da ste nas skupaj povabili na to sejo in upam, da bomo s tem lahko jasno povedali in pokazali, kako se tudi v praksi dopolnjujemo. Eh, za uradnico za temeljne pravice sem bila imenovana konec leta 2012, eh, torej nisem še dolgo na tem delovnem mestu vendar pa je bilo delo kljub temu intenzivno in zato vam bom povedala kakšno je bilo delo doslej in kakšni so izzivi pred nami. Sklup, skupen cilj uradnice za temeljne pravice je, da zaščiti zadostno zaščito uh, eh, temelj, na področju temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Frontexa. Uh, To vključuje, da podajamo opažanja pri skupnih projektih, ki jih koordinira Frontex, da prispevamo k učinkovitemu mehanizmu za spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic, tako da redno spremljamo dejavnosti Frontexa, tudi eh, misije na terenu in da eh, predlagamo, kakšne bi bili lahko preventivni ukrepi, ki se lahko izvajo pri teh operacijah. Eh, prispevam k vsem temam, ki se nanašajo na temeljne pravice znotraj agencije. Okvir, v katerem Frontex deluje, je povsem jasen. Vse dejavnosti morajo biti skladne z listino o temeljnih pravicah Evropske unije, z mednarodnim pravom, vključno z. Eh, Ženevsko konvencijo iz leta 1951 in tudi mora biti skladno z vsemi mednarodnimi eh, načeli, ključno z načelom nevračanja. Frontex že sprejel več konkretnih korakov, da bi zagotovil, da, so, da se te obveznosti tudi dejansko izvajajo pri vseh dejavnostih. Strategija o temeljnih pravicah je bila sprejeta že leta 2011 in eh, predstavlja temeljno podlago za moje delo. Naprimer, vključuje tudi možnost, da ocenim temeljne pravice in vpliv na določene eh, operacije in da zagotovim eh, izobraževanje vseh, ki sodelujejo na tem področju pri glede temeljnih pravic. Tudi operativni načrti so že bili sprejeti. Predlagala sem več jasnih smernic glede operativnih načrtov, kar zadeva obveznosti sodelujočih, da se vprašanja azila eh, vračajo državi članici gostiteljici, da se zagotovi temeljne pravice migrantom, preden se izvede kakršnakoli dejavnost na eh, meji. Prav tako je treba zagotoviti temeljne zaloge za eh, operacije reševanja. In vse to je sedaj jasno navedeno tudi v operativnih načrtih. Ena od glavnih prioritet v letu 2013 je, da podpiram vzpostavitev učinkovitega sistema nadziranja, spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Frontexa. Naj bo jasno, da Jaz nisem sistem eh, spremljanja, temveč sem samo orodje spremljanja. Trenutno sedaj eh, revidiramo strukture in predlagamo postopke, kjer je zato pri strukturi sistema potreba. Mehanizem spremljanja temelji na sistemu poročanja, ki je že vzpostavljen v operativnih načrtih. Frontex je prav tako sprejel kodeks ravnanja za vse odeležence v dejavnostih, ki jih koordinira Frontex. In to vključuje tudi določbe o spoštovanju temeljnih pravic in obveznosti eh, na mednarodnem področju, kot tudi to, da morajo vsi sodelujoči poročati o kakršnikoli kršitvi teh določb. Kar zadeva incidente o temeljnih pravicah in ko se ti poročajo, obstaja notranji postopek za eh, reševanje teh incidentov. Eh, informacije se procesirajo, analizirajo in jaz imam tudi pristojnost, da predlagam, kakšne naj bi bili ukrepi ob teh incidentih. Potem pa se spremlja odločitev, da se eh, tudi ukrepa. Kar zadeva analizo in spremljanje incidentov, lahko tudi sama pre predlagam korektivne in preventivne ukrepe. Obstaja tudi če dalje več osredotočenosti na vprašanje temeljnih pravic pri usposabljanju Frontexa, ki ne zadeva zgolj osebje Frontexa, torej imamo nekaj temeljni tečaj o zadevah um, temeljnih pravic, ampak tudi um, ekipe uh, na mejah so če dalje bolj obveščene o zadevah temeljnih pravic, preden jih namestijo. Smo pa tudi na tem, da dokončamo priročnik o usposabljanju, o temeljnih pravicah pri vseh, ki delujejo na uh, um, zunanih mejah. Kakšna je moja vloga pri usposabljanju? Pravzaprav nekoliko omejena, kajti imam omejene možnosti, vendar pa sem. Uh, Eh, spremljale kakšne so potrebe in sedaj zagotavljam, da se te potrebe tudi um, obravnavajo v sklopu usposabljanja. Torej, hvaležna sem, da uredba spostavlja tudi posvetovalni forum ob moji vlogi. Na kratko bi omenila še nekaj občutljivih vprašanj, ki so povezana z eh, operacijami Frontexa. Operacije na morju so najbolj občutljive zaradi teh težkih eh, pogojev in migrantov, ki tvegajo eh, življenja, da bi pobegnili pregonu in obegnili v Evropsko unijo v bodi si iskanju lepše prihodnosti. In tudi skupni leti zavračanje migrantov so sedaj nekaj, kar obravnavamo v končnem priročniku. Tukaj sedaj opredeljujemo standarde in to sedaj počnemo tudi s pomočjo posvetovalnega foruma. Če povzamem še nekaj prihodnih izziv, treba je izvesti eh, sistem spremljanja na očinkovit način, treba je zagotavljati pravočasne informacije za to, da bi lahko pravočasno predlagali ukrepe, treba je vzpostaviti boljše postopke za zagotovitev dostopa do ustrezne zaščite za tiste osebe, ki prečkajo zunanje meje Evropske unije je to bomo verjetno eh, storili v sodelovanju z unhcr treba je dvigniti ozaveščenost o potrebah eh, manjšin še zlasti tistih ki so eh, najbolj ranljivi kot so mladoletniki ali žrtve trgovine. Na kratko, Frontex je v, protek, v procesu večanja notranjih zmogljivosti, tako da bi lahko bolje odgovarjal na vprašanja temeljnih pravic, sočasno pa podpiramo tudi upravljanje eh, z zunanjimi um, mejami Evropske unije sedaj v času mešanih migracijskih takov. Tukaj računam na svoje um, asistente in tudi na posvetovalni forum, uh, tudi na druge agencije Evropske unije, kot so FRA, ANE, ANE in ASO, pa tudi tukaj se opiram na druge mednarodne organizacije in organe, ki delujejo na tem področju. Uh, zato se veselim že vaših predlogov glede tega, kako bi lahko izboljšali eh, položaj migrantov na mejah Evropske unije in eh, tudi kako bi lahko izboljšali delovanje Frontexa v tem pomembnem kontekstu. To je vsekakor naša obveznost in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Arnaja. Sedaj pa oba po so predsedujoča posvetovalnemu forumu. Začeli bomo z gospodom Silvestrijem, če vam ni. Če nima kdo proti. Morning. Dobar dan, gospodje eh, in gospe poslanci v odboru Libe. Veliko veselje nam je, da smo lahko danes tukaj in da vam lahko poročamo o delu posvetovalnega foruma. Preden dam besedo kolegu Štefanu Kesslerju iz eh, službe za transport, bi povedal le nekaj krat, kratkih splošnih zadev, ki zadevajo posvetovalni forum. Z vedika Agencije za temeljne pravice menimo, da je posvetovalni forum zelo pomembno orodje, s katerim se lahko krepijo temeljne pravice, ne le znotraj Frontexa, temveč tudi na zunanjih mejah eh, v splošnešem smislu. Posvetovalni forum naj bi zagotovil pomoč ne le Frontexu, temveč tudi upravi Frontexa, ki se stoji iz višjih eh, eh, administracij oziroma uprav. To je zgolj eno orodje, imamo tudi uradnico za temeljne pravice, ampak to je pomembno orodje. Druga stvar, ki bi jo lahko nakratko omenil, je, da je situacija na zunanjih mejah še naprej prednostna naloga FRA in smo, eh, torej sem sopredsedujoči posvetovalnemu forumu, hkrati pa smo že ta mesec predstavili situacijo na morskih mejah, eh, pred kratkim smo tudi z uh, Eh, Evropskim sodiščem za človekove pravice pripravili priročnik, eh, ki je bil predstavljen na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburgu skupaj s Frontexom. In ne nazadnje, poleg vloge posvetovalnega foruma, Fra tudi dvostransko podpira Frontex pri nekaterih dvostranskih vprašanjih. Maja, moja zadnja točka pa je naslednja. Uh, vidimo konstruktiven element posvetovalnega foruma, kajti posvetovalni forum omogoča tistim, ki niso v procesu upravljanja, da zagoto, zagotavljajo Frontexu svoje znanje, svoje veščine in izkušnje, tako da bi lahko opredelili vrzeli in kako bi lahko stvari eh, izvajali boljše. To smo videli tudi pri Agenciji za temeljne uh, pravice, kjer je input civilne družbe veliko pripomogel eh, pri naši platformi o temeljnih pravicah. Torej, z vidika temeljnih pravic je posvetovalni forum dober korak v pravi smeri. To je nekaj, kar bi lahko razumeli tudi kot model na nacionalni ravni. Sedaj pa bo Štefan povedal več podrobnosti o tem, kaj je že bilo storjeno in kaj je še v načrtih. Kessler. Gospod Kessler, izvolite. Hvala lepa. Hvala, da ste povabili oba sopredsednika na to zasedanje. To sporočilo je jasno sporočilo odbora Libe, da ste še vedno zainteresirani za zaščito pravic na mejah in da poskušate najti rešitve za obstoječe probleme sekretarjatu odbora sem eh, predložil dokumente, zato ne bom omenjal vseh podrobnosti, to lahko preberete sami, pa vendar želim o določenih zadevah spregovoriti prvič. Posvetovalni forum je nekaj, kar ste oblikovali vi. Leta 2011 je bila uredba Frontex spremenjena, uvedli ste nov člen, člen, ki je pravna podlaga za naše dejavnosti, naša naloga je, da pripravljamo priporočila za Frontex v zvezi z strategijo za človekove pravice in drugimi strategijami. Trenutno posvetovalni forum sestavljata še dve agenciji, to sta FRA in IASA, e štiri mm, medvladne organizacije in devet organizacij civilne družbe. Leta 2013 se bomo posvečali štirim vprašanjem. Prvič, pripravljamo priporočila za osnutek kodeksa ravnanja za uslužbence, ki sodelujejo pri skupnih operacijah vračanja. Druga zadeva je, da razvijamo priporočila za mehanizme in postopke, ki zagotavljajo dostop do tistih, ki iščejo zaščito in da bodo ti ljudje imeli poštene postopke v kontekstu Frontexa. In tretjič, Člani foruma sodelujejo pri usposabljanju in četrtič, posvetovalni forum poskuša poenostaviti vidike temeljnih pravic in podatke o tem v zvezi z vsemi operacijami, ki jih izvaja Frontex. Vsi člani foruma pa se zavedamo, da niti mi, niti Agencije za temeljne pravice ne morejo opraviti dela Frontexa forum ne odloča, ampak podaja samo priporočila. Sam ne more spremeniti nejasne in nepregledne razdelitve pristojnosti med agencijo na eni strani in nacionalnimi obmenjimi organi na drugi strani. Ne moremo nadomestiti nadzora in pregleda Evropskega parlamenta. Obmejne politike Evropske unije in njihov vpliv na človekove pravice migrantov so bile večkrat kritično omenjene. Profesor François Crepon, posebni poročevalec za človekove pravice migrantov, je dejal, da trenuten razvoj standardov na evropski ravni še ni bil dosežen za migrante parlamentarna skupščina Sveta Evrope je sprejela resolucijo o odgovornostih na področju človekovih pravic Frontexa z več konkretnimi predlogi. Med drugim, da bi okrepili demokratični nadzor Evropskega parlamenta nad Frontexom, tako da bi zagotovili, da uradniki temeljnih pravic in posvetovalni forum poročajo neposredno Evropskemu parlamentu. In to je to. Evropski varoz za človekove pravice je pripravil več priporočil Frontexu, kako bi lahko izboljšali jamstva za človekove pravice. Videli bomo, kako se bo agencija odzvala. In kako sem že dejal, FRA, torej Agencija za temeljne pravice, je pred kratkim opisala več nevarnosti za človekove pravice migrantov v kontekstu nadzora meja v sredozemlju. Vsa ta poročila kažejo, da se je vloga Frontexa razvila in ne vključuje več samo usklajevanje dejavnosti držav članic. Agencijo veže zakonodaja Evropske unije in mednarodna zakonodaja. Zato Frontex ne sme pomagati pri dejanjih, ki bi kršile človekove pravice. Da bi se izognili tem nevarnostim, uredba agenciji daje pristojnost, da suspendira ali prekini skupne operacije, če se pojavi možnost kršitve temeljnih pravic. In, kar, ko govorimo o skupnih operacijah vračanja, imajo možnost, da zavrnejo financiranje določenih operacij. Vendar jasnih meril za uporabo teh pristojnosti ni. Trenutni okvir prav tako ne zagotavlja verige odločanja. In kar zadeva obmejni kodeks in tako naprej, prav tako nimamo pravil, vendar nimamo niti nobenih postopkov, s katerimi bi zagotovili združljivost s temi pravili. Trenutni okvir ne zagotavlja skupnih mehanizmov za pritožbe. Trenutno imamo več mehanizmov za pritožbe, vključno z nacionalno zakonodajo. To pomeni, da države članice, ki sodelujejo, lahko vključijo svoj mehanizem, ampak ta mehanizem ni učinkovit. Najmogoče je podati učinkovito pritožbo. z vidika posvetovalnega foruma še vedno obstaja potreba, da Evropski parlament, zlasti vaš odbor, še naprej razpravlja o razmerah na zunanjih mejah Evropske unije in da razvije standarde in postopke, ki bi lahko učinkovito zagotovili ustrezno zaščito človekovih pravic migrantov na teh mejah. Kakor je pred nekaj minutami povedal eden od vaših kolegov, bo Evropska unija podvržena sodbi na osnovi svojih vrednot. Sam menim, da bi bilo zelo koristno, če bi Libe bil pozoren na sodelovanje Frontexa in držav članic EU z določenimi tretjimi državami, ki so države prehoda ali tranzitne države. Razmere migrantov in pravic migrantov v Maroko, na primer, so grozljive. Ne glede na to, španski in drugi obmejni organi tesno sodelujejo z maroškimi oblastmi pri tem, ko sprejemajo ali vračajo migrante. Se upravičujem, da sem izpostavil samo španske obmejne organe. Sem sopredsednik posvetovalnega odbora in pripričan sem, da bo Evropski parlament še naprej podpiral naše delo. Hvala. Hvala lepa, da ste podali svoj govor v imenu posvetovalnega foruma, sedaj pa še poslanke in poslanci, ki so izrazili željo, da bi spregovorili. Gospod Popa Nikolao. Šest vas želi spregovoriti. Samo pol ure še imamo, lepo vas prosim, ne smemo prekoračiti časa. Gospod Papa Nikola. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Zahvaljujem se govornikom. Hvala za njihove besede in za njihovo delo. Res je, čaka nas velik izziv. O tem večkrat govorimo v Evropskem parlamentu po eni strani želimo spoštovati človekove pravice državljanov tretjih držav, ki pridejo do zunanjih meja Evropske unije, po drugi strani pa želimo zagotoviti visoko raven varnosti na naših mejah. Če si pogledamo poročila o Schengnu, lahko vidimo, da tudi na področju varnosti zunanjih meja obstajajo vrzeli. Velik izziv je oboje združiti. prizadevamo si izboljšati oba vidika. Moje prvo vprašanje je povezano z usposabljanjem obmejnih uslužbencev. Dejali ste, da nimate pristojnosti za to, da bi sodelovali pri usposabljanju Obmeni organi, ki sodelujejo v operacijah Frontexa, se neprestano spreminjajo, zato mislim, da bi morali imeti kontinuirano, učinkovito usposabljanje. To je nekaj, kar moramo previdno in natančno spremljati. Na zakonodajni ravni lahko rečem, da sem bil poročevalec pri tehnični prilagoditvi enega od poročil. Govorili smo tudi o usposabljanju. Pri vseh besedilih, ki smo jih imeli v tem obdobju, smo vedno vključili to določbo. Zato mislim, da nihče v parlamentu ne bi rekel, da to za nas ni prednostna naloga. Vprašanje je torej, kako bi lahko izboljšali usposabljanje, kako bi lahko vaše sklepe za to izkoristili in kako bi lahko podali morda predloge za to, da bi okrepili naše prizadevanje na tem področju. In če drugo vprašanje, imate morda kakšne komentarje v zvezi z spoštovanjem človekovih pravic na zunanih mejah v tretjih državah? Kakor veste, Frontex želi skleniti sporozume s tretjimi državami, poskusiti, poskusiti z želijo boljše postopke zagotoviti, da se bodo spoštovale temeljne pravice tudi v zvezi z drugimi vprašanji. In zanima me, ali sodelujete tudi pri tem. Prosim vas, da poveste nekaj več o tem, kako nezakoniti migranti prihajajo do zunanjih meja, kaj se zgodi s tihotapci in kaj se dogaja s tem. To spremljamo vsi v medijih. Zanima me, kako bi lahko bili bolj učinkoviti. Kako bi lahko te ljudi ustavili, še preden pridejo do naših zunanih meja. In še na koncu, dve ali tri leta so že minila od tega, ko smo začeli z razpravo o zaščiti temeljnih pravic. Kakšno je vaše mnenje o tem? Another, uh, another, another text. Kaj se dogaja? Je prišlo do kakšnih izboljšav ali ne? v zadnjih letih mislim, da smo z zakonodajnega vidika dosegli napredek. Oblikovali smo ta forum, poskušali smo zagotoviti določbe, da bi spoštovali pravice vseh. Težave vseeno obstajajo. Samo nekaj besed, torej. Je prišlo do kakšne izboljšave ali ne? Enšiv. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti gospe Arnajas, gospodu Silvestru in gospodu Keslerju, kaj ti opravljajo pomembno delo in poskusa, poskušajo zaščititi tudi pravice Romov. Posvetovalni forum in uh, Urad za človekove pravice imajo pomembno vlogo pri nadzoru človekovih pravic in pri tem, da se spoštujejo pravice Romov in manjšin. Delo, ki ga upravljate, je zelo pomembno. Povedati sem vam želel, da boste prav gotovo deležni naše podpore. Naš odbor bo, vas bo prav gotovo še naprej podpiral in v tem odboru si vedno prisedevamo za to, da se spoštujejo temeljne pravice. Odgovornosti Frontexa se širijo in z vedno več nalogami so povezana tudi vedno večja tveganja. Frontex bo temeljnega pomena pri novem sistemu za nadzor meja in pri Eurosurju torej. Sistemu smo dali novo logo pri operacijah reševanja na morju. To je zelo pomembno. Vendar kako bodo zadeve potekale v realnosti, je odvisno predvsem od vas. Uradniki Frontexa in Frontex bodo morali spoštovati pravice migrantov in eh, pravico do življenja. Pred kratkim smo sprejeli nov šengenski mehanizem in mislim, da je to pozitivno. Uh, kajti zakonodaja v svesi s Schengenom bo omenjala tudi temeljne pravice in vse skupaj bo mnogo bolj objektivno in pregledno v prihodnosti. Povedati želim, da je bil pred kratkim sprejet svežen zakonodaje, v katerem je obravnava migrantov izboljšana in tudi na področju evropske zakonodaje smo izboljšali pravice migrantov. Obstaja razlika med realnostjo in teorijo v pravnih besedilih. Ne želimo pa si, da bi bila ta vrzel vedno večja. Želimo si, da bi bile pravice migrantov spoštovane, tako v praksi kot tudi na papirju. Hvala lepa še enkrat za vaše delo in prav gotovo vas podpiramo. Hvala, gospod Ensio. Gospa Guillaume, naj vas še enkrat opozorim, kako pomembno je, da ste čim krajši. Gospod Dijkstrom, vi želite spregovoriti prej. V redu. No, gospod predsednik, vi ste tisti, ki odločate. Ampak z veseljem bom spregovorila. Kar vi spregovorite prvi, zato da ne bosta zaporedoma spregovorila dva člana iz iste skupine. Izvolite. No, hierarhija obstaja posod, a ne? Kakorkoli že. Hvala lepa za vaše predstavitve. Predstavitve so bile zelo dobre. Z velikim zanimanjem sem jim prisluhnila. Bila sem poročevalka v senci za nov mandat Frontexa in zelo zanimivo se mi zdi spremljati to temo in vesela sem, da ste danes tukaj. Mislim, da bi morali biti zelo ponosni na to, kaj smo storili s tem, ko smo vzpostavili ta posvetovalni forum. Gospod Busutil, ki ga sedaj ni več, in drugi smo bili zelo zadovoljni, delali smo v duhu sodelovanja in na koncu nam je vendarle uspelo. del delovnega programa za leto 2013 eh, posvetovalnega foruma smo danes slišali. Pozdravljam to in eh, upam, da delate dobro. Vaš eh, doprinos k delu bi moral biti prav tako upoštevan. Pozdravljam pobudo, da bi uporabili delegacije posvetovalnega foruma v operacijah usposabljanja, zato da bi lahko vse skupaj bolje spremljali. Moje prvo vprašanje pa je, ali si lahko predstavljate, da bi podobne delegacije iz vašega foruma obiskale tudi skupne operacije vračanja? Nova finančna uredba za Frontex je povzročila nekaj težav, kar zadeva financiranje operacij in zanima me, kako to sedaj vpliva na vaše delo. Zanima me tudi, kakšne so posledice te uredbe na vaše delo in kako bo to vplivalo na vaše delo v prihodnosti v zvezi z zaščito temeljnih človekovih pravic. Jasno je tudi, da morajo vsi upleteni spoštovati listino o temeljnih pravicah, pa tudi vse druge relevante instrumente. Vendar, kolikor vem, bi lahko bil praktičen problem pri zagotavljanju, da se te pravice spoštujejo in da se pravila upoštevajo. Zanima me, kaj menite vi, da bi morali storiti za to, da bi postopke pojasnili, da bi nadzor lahko bil učinkovit. In še nekaj, zanima me, ali obstaja enostaven proces, da vi vlagate pritožbe. V tem odboru smo pravkar začeli z pripravo pravil za spremljanje zunanjih meja na morju. Gospod Koeljo je poročevalec, sama sem poročeval po vsemci v skupini Alde. Zato me zanima, kako obravnavate vlogo posvetovalnega foruma v zvezi s to uredbo. Kaj je po vašem mnenju treba doseči in kaj bi morali biti pozorni? Hvala now Frau Keller. Hvala, gospod Keller. Thanks a lot. Thank Hvala lepa. Hvala vsem trem, da ste tukaj. Hvala, da ste se predstavili. Res je, v tem odboru si prizadevamo, da bi vaša mesta, vaši organi bili potrjeni tudi v svetu in v Frontexu si zato prizadevamo in mislim, da je zelo dobro, da opravljate svoje delo in upam, da ga boste lahko še v prihodnosti. Strinjam se, da vas ne smemo preobremeniti. Jasno je, da niste odgovorni za to, da ustavite nezakonito priseljevanje, prav tako niste odgovorni za to, da rešite problem diskriminacij v Evropski uniji, vendar vi lahko spremljate probleme na področju človekovih pravic, lahko na njih opozorite, lahko te primere predložite Frontexu in to je zelo dragoceno. Tri vprašanja imam. Prvič, priporočila. Priporočila lahko podate. Ste že podali kakšna priporočila, če ste jih, katera in kakšni so bili odzivi. Drugič, prav imate, ko omenjate različne pristojnosti, skupno odgovornost, Frontex, države gostiteljice in tako naprej. Zanima me, ali imate kakšne predloge, kako bi lahko te probleme rešili skupaj z nacionalnimi obmejnimi organi. In tretjič, kar zadeva začasno opustitev operacij, če obstajajo resne težave na področju človekovih pravic. Z gospodom Lajtenenom smo zadnjič govorili o tem v odboru, dejal je, da pripravljajo jasne smernice o tem, kdaj bi to lahko uporabili, kaj so resne kršitve človekovih pravic in tako naprej. Že pol leta je tega, zato me čudi, da meril še vedno ni. Zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Hvala. Okay, thank you, Anne Frau Enst. Hvala, gospod Ernst. Hvala. Frontex je še vedno tema, s katero se zelo dolgo obravnavamo in vedno, ko si pogledamo realnost, vidimo, da je to nočna mora. Nismo zadovoljni s tem, kakšno je stanje na terenu. Človekove pravice nas skrbijo. Zahvaljujem se obema ki sta spregovorila tukaj, gospa Arnaez in gospod Kessler. Gospod Kessler je govoril zelo jasno o tem, kateri so glavni vidiki. Nekaj želim povedati. Vedno je zelo dobro, če imamo sisteme spremljanja, vedno je dobro, če imamo posvetovalne forume, to se mi zdi vse lepo in prav. Vendar, če imamo nekaj takega, potem morajo za to biti ustrezne pristojnosti priporočila so po mojem premalo, s tem ne moremo biti zadovoljni. Naj vam zastavim naslednje vprašanje. In želim si konkretne odgovore. Gospa Arnaes, sistemi spremljanja. Govorili ste o sistemih spremljanja in zanima me, kakšni so rezultati. Kaj ste dosegli oziroma kaj je bilo doseženega v zvezi s tem? Prosim vas, da poveste kaj več o tem. Rekli ste tudi, da je bil sprejet eh, kodeks ravnanja, da moramo spoštovati človekove pravice in da je treba kršitve prijaviti. Koliko kršitev je bilo dejansko prijavljenih, kar zadeva kršitev temeljih in človeških pravic? Gospod Kessler, vprašanje v zvezi z vašim govorom koliko operacij je bilo ustavljenih zaradi kršitev človekovih pravic? Ali obstaja kak primer in zakaj je do tega prišlo? Rekli ste tudi, da se je skoraj nemogoče pritožiti. Kakšne so te pritožbe? Lahko poveste kaj več o tem? Prosim vas, da poveste več o tem, drugače pa mislim, da smo še vedno pri začetku in eh, ljudje še vedno izgubljajo življenje, veliko migrantov izgubi življenje na poti v Evropo. Vse to me še vedno nesrečuje, zato mislim, da bomo kot odbor Libe te vidike obravnavali še naprej. Hvala. Hvala, gospod Gijo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. vesela sem, da imam danes priložnost, da vam prisluhnem, bom počakala, da si namestite slušalke. No, vesela sem, da smo vas danes sprejeli na seji. Škoda je, da nismo imeli na voljo dovolj časa za posvetovanje s posameznimi dokumenti na to temo, če so seveda na voljo, jih bom pročila kasneje. Tudi sama sem spremljala seveda nastanek tega foruma in urada za temeljne pravice ni sicer vse potekalo tako idilično, kot smo slišali, ampak na vse zadnje smo spostavili, kar smo. To se mi zdi izjemno pomembno. Dobro je, da smo uresničili ta projekt, vendar se mi zdi, da sedaj ni pravi čas niti kraj, da bi se ukvarjali z uh, vprašanjem meja ali pa z dialogom s Frontexom. O tem se takoli tako pogovarjamo stalno. Uh, Pomembno je, da se osredotočamo na to, s čimer se vi ukvarjate. Kratka bom, tri vprašanja bi imela za nadaljno razpravo, potem najprej kar zadeva sodelovanje. Veliko ste ustrajali na tem, rekli ste, da lahko pri nekaterih stvarih še nas napredujemo, lahko poveste kaj več tudi o napredku, ki ste ga dosegli na področju sodelovanja in predvsem s kom ste najbolje sodelovali potem kako je z dostopom do vseh relevantnih informacij? Se vam zdi, da ste v položaju, ko lahko pridobivate vse relevantne informacije ali bi bilo treba storiti kaj več na tem področju? Potem pa še ena zadeva, ki se mi zdi precej zaskrbljujoča in na kateri bi morali več delati. Imate morda vi kakšen predlog, kako bolj poglobljeno obravnavati vprašanje pritožb. Hvala. No. Dobro, to so bili naši poslanci. Ni bilo slabo. Nekaj minut časa še imamo. Zato predlagam, da odgovorite na vprašanje. Vsi ste dobili vprašanje in prosim, da ste kratki. Hvala. Gospod Nas, hvala lepa. Bom poskusila čisto na kratko odgovoriti na vprašanje, kar se deva usposabljanja. Več usposabljanj poteka. V nekaterih primerjih Frontex pripravlja material za druge. Pri tem sodelujem že od začetka za obmejne policiste. Frontex usposablja neposredno ekipe in pri tem je posvetovalni forum sodeloval. Zato sem zadovoljna s tem rezultatom. Sodelovanje s tretjimi državami. Poskusila bom povzeti. Frontex sodeluje v okviru Evropske službe za zonanje delovanje. Imamo dvostranske sporozume z določenimi tretjimi državami in to zadeva tehnične vidike sodelovanja, analizo tveganja in usposabljanja. Druge stvari bi si morala še ogledati, nisem še imela časa. prednost smo dali mm, pogledu na vznoter, tako rekoč, ne oziranju na vzven. Vsekakor si bom pa vprašanje sodelovanja s tretjimi držav še pogledala v bližnji prihodnosti. Ali sedaj boljše ali slabše? Pred tremi leti nisem bila tukaj, ampak sama vidim napredek. V številnih primerjih so sedaj sistemi boljši, vseeno pa je prehitro reči, da so sedaj eh, zadeve boljše. Ne vem, ali je uradnica za temeljne pravice in posvetovalni forum ali sta ta dva organa imela kakšen vpliv. Ampak prostora za izboljšave je prav gotovo še veliko. Vedno. Hvala za besede podpore, ki smo jih dobili to res cenim. Kar zadeva skupne operacije vračanja, to vprašanje je bilo sicer namenjeno posvetovalnemu forumu, ampak imam mandat za spremljanje teh operacij in to sem tudi storila. Nimam omejitev glede dostopa do informacij, če, če lahko odgovorim gospe Gijom. Imam torej dostop do vseh informacij in podatkov v agenciji. Priporočila. Povedala sem, da že revidiram operacijske in operativne načrte in poskušam vključiti temeljne človekove pravice v to. In zaenkrat Frontex moje delo upošteva vprašanje opuščanja operacij. Postopek je na voljo. Informacije preučijo različne enote v Frontexu. Potem pa višja uprava sprejme odločitve. Sama svoje priporočila vključim v ločen dokument. Sistem je na voljo, merila v zvezi s tem, kaj je resna kršitev, kaj je trajna rešitev in kaj je obojo, oboje, še vedno niso popolnoma jasna, lahko bi jih razvili nekoliko bolj, ampak mislim, da so besede precej jasne. Ampak tudi tukaj je zadeve še mogoče izboljšati. Ugotovitve sistema spremljanja zaenkrat. Mislim, da je to povezano z različnimi akterji, ki sodelujejo v teh operacijah in pri različnih mandatih. Ugotovitve so, da informacije ni težko dobiti, ampak to so surove informacije. Informacije je treba preveriti, da se lahko pripravi primer. Spremljanje obtožb je nekaj, kar moramo še izboljšati. Od eh, prihoda sem dobila šest poročil v zvezi z temeljnimi pravicami. Delo še poteka, analize smo opravili in mislim, da lahko rečem, da se je izboljšalo razumevanje in poznavanje temeljih in človekovih pravic v teh razmerah. In tukaj bom končala. Hvala. Hvala. Časa nam je zmanjkalo. Gospod Kessler. Uh, no, bom skušal biti kratek, čeprav so vprašanja takšna, da bi lahko na nje odgovarjal vsaj eno uro, če ne več. Ne, ne sodelujemo s Frontexom in tretjimi državami in tudi v tem kontekstu. Upoštevamo pač podpisan sporazum. Sodelovanje ali se je izboljšalo v zadnjih 40 letih? Zakonodaja se je precej izboljšala, kako je to vplivalo, pa ne vem, sam sem nekoliko skeptičen glede na to, kakšna so trenutna poročila o smrtih na morju in ostalih nesrečah na morju. Upoštevajte, da obstajamo in delujemo šele od začetka leta 2013. In vsi člani posvetovalnega foruma opravljajo svoje delo kot dodatno delo, kot postransko delo, kot dodatno obveznost, ne pa kot glavno delo. Tako da verjamem, da imate veliko pričakovan, ampak dejstva so, kakršne so. Mi enostavno ne moremo nadomestiti funkcije demokratičnega nadzora, ki ga opravlja parlament. Delegacija parlamenta in posvetovalni forum. Države članice so tiste, ki morajo skrbeti za spremljanje posameznikov. To predvideva tudi direktiva o vračanju. No, kolegica, ki je zastavila vprašanje, ki je naslednjo na seznamu že šla, tako da ga lahko izpustim. Gospa Keller. Delamo šele od leta 2000. 13 nismo še podali formalnih priporočil. V tem trenutku se predvsem pogovarjamo z upravnim odborom, z državami članicami, s tistimi, ki se s tem ukvarjajo. Formalna priporočila bomo morda podali kasneje. sekretarjat, Pariz in tako naprej, to smo že odgovorili. Smo v stiku z državami članicami, večinoma preko upravnega odbora. Sam sem bil na sestankih upravnega odbora, predstavljal sem to novo tvorbo. Nekaj skeptičnih pripomb je sicer bilo izrečenih, pa tudi nekaj pozitivnih. Kolikor vem, gospa Ernst, nobene operacije zaenkrat še nismo prekinili. Ne prejemamo posameznih pritožb. To ni naša naloga, zato ne moremo odgovoriti na vaše vprašanje s tem v zvezi. Nažalost, smo v drugačnem položaju kot agencija za temeljne svoboščine, gospa Gijum, s Frontexom in birokracijo se moramo še naprej pogovarjati o tem, ali lahko dostopamo do posameznih dokumentov, kaj lahko prejmemo, česa ne, nekaj težav še imamo s tem v zvezi. Hvala lepa. Bi želeli še karkoli dodati? Časa nam bo zmanjkalo. vprašanje gospoda Skakelosa. Kako posvetovalni forum ponuja svoje informacije in svoj odziv Frontexu ter kako to upoštevajo? Mi smo podali približno 30 točk, polovico nekje jih je Frontex v celoti uporabil nekaj pet ali podobno jih je delno upošteval, deset jih ni upošteval, se pravi delno vplivamo, ne pa popolnoma. Če se vrnem nazaj na vprašanje, ki ga je več izpostavilo, ali se je sodelovanje izboljšalo. Agencija za temeljne soboščine spremlja delo Frontexa že nekaj let. Kar nekaj vsebinskih sprememb je bilo na papirju, naprimer, ko gre za uporabo letal, mi bi se morali sedaj osredotočiti na to, da bi te spremembe učinkovito izvajali tudi na mejah. To je naslednja naloga. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste skušali povzeti svoja stališča. Hvala, da ste se bili pripravljeni odzvati našemu vabilu. Hvala, da ste z nami delili vse te misli. Najlepša hvala za to plodno razpravo. Razprava bo še naprej potekala. Hvala za enkrat, to je vse za danes. Z delom nadaljujemo 8. julija ob 3. popovdne se vidimo. Hvala lepa vsem.